Yes, hello everyone. Uh, we can resume. Lep pozdrav vsem, lahko nadaljujemo z uh, današnjo sejo. Najprej nas čaka izmenjava mnen s komisarjem Velo. Govorili pa bomo o lovu na zaščitene vrste. Verjetno veste, da je Unija seveda predana temu, da ščiti naravo. Imamo direktivo o zaščiti ptic iz leta 1979. Skušamo ponuditi zaščito vsem pticam, ki živijo v Evropski uniji. Sprejeli smo tudi direktivo z področja habitatov, ki je namenjena temu, da se zaščiti biotska raznovrstnost in da se zaščiti tudi nekatere živali in njihove habitate. Pri nas imamo veliko medvedov, volkov in ostalih večjih zveri. 25 odstotkov volkov in eh, risov je pri nas zaradi ekoloških značilnosti. Te vrste seveda zahtevajo vse večje območje za svoje bivanje, zato včasih njihovo območje bivanja sopada tudi z območjem, kjer bivajo ljudje. Mislim, da bi morali zaščititi oboje, tako ljudi, kot tudi večje plenilce. Več članov odbora je zastavilo vprašanje s tem v zvezi. Veseli smo, da si je komisar vzel čas in nas obiskal, zato da se z nami pogovori o tej tematiki, ki je seveda pomembna za državljane. Komisar Vela, izvolite. Hvala lepa, Dina. Lep pozdrav vsem, kolegice in kolegi, spoštovane članice in člani. Hvala lepa za vabilo. Hvala lepa tudi za vašo podporo. Vedno smo zelo cenili vašo podporo na tem področju, še posebej hvala za podporo zakonodaje z področja narave. Tudi ko smo preverjali primernost direktive o pticah in habitatih, smo upoštevali vaše mnenje, naredili smo tudi pregled stanja, pripravili akcijski načrt za naravo ljudi in gospodarstvo. Vaše priporočilo je bilo, da podpremo te direktive. S tem smo prejeli kot komisija zelo jasno sporočilo. Sprejeli smo tudi določene sklepe, kar zadeva pregled ustreznosti zakonodaje. Jasno je, da smo vsi skupaj predani temu, da zaščitimo evropsko naravno dediščino, da zaščitimo tako habitate kot vrste v Evropi. Vem, da razumete, da je to res nujno vprašanje. Beremo enaka poročila v zvezi s tem, kakšno je stanje uh, glede biotske raznovrstnosti tako v Evropski uniji kot drugot po svetu. WWF je v svojem poročilu za leto 2018 z naslovom Živeti preko meja planeta zapisal, da je prišlo do upada vrst in habitatov za kar 60 odstotkov. Tudi število insektov se zmanjšuje. Vse to so šokantne novice, ki jih težko sprejmemo, je pa res nujno, da se s tem ukvarjamo. Nenavadno je, da kljub tem groznim poročilom še vedno oklevamo in ne ukrepamo dovolj hitro, ne ponujamo zadostne zaščite. Nobenega dvoma ni, da je narava bistvenega pomena za našo dobrobit, za našo gospodarsko rast in za varno oskrbo s hrano. Predvsem pa je seveda to vprašanje pomembno tudi za naš obstoj in preživetje. 77 odstotkov evropskih vrst in 84 odstotkov evropskih habitatov se nahaja v zelo slabem zdravstvenem stanju. Določen napredek je bil na dosežen, ampak ta napredek je majhen v zelo majhnem obsegu. Zato svet tudi ne bo dosegel ciljev o področja trajnostnega razvoja, ki smo si jih določili leta 2010. Veliko zaostajamo, ampak upanje še vedno obstaja. Novembra lani na COP14 smo v Šarlem Šejku sprejeli odločitev, da bomo okrepili svoje delovanje. Pripravili smo tudi pripravljalni proces za globalni okvir z področja biotske raznovrstnosti za obdobje po letu 2020. O tem se bomo dogovorili prihodne leto v Pekingu na ravni COP15. Pomembno je, da sprejmemo ambiciozno novo pogodbo za naravo. Upoštevati moramo tudi želje gospoda Sra Davida Attenborova, ki pravi, da moramo čim hitreje obravnavati tudi vprašanje teh mehanizmov, ki uničujejo naravo. Vesel sem, da namerava Francija v času svojega predsedovanja skupini G7 opredeliti biotsko raznovrstnost kot prednostno nalogo. Enako velja tudi za vrh en planet avgusta. Potem je tu še en vrh z področja biotske raznovrstnosti, ki ga bodo organizirali v okviru Generalne skupščine Združenih narodov v letu 2020. Pomembno je, da izpolnimo tudi cilje iz eh, sporazuma o biotski raznovrstnosti AIČ, ki je bil sprejet na globalni ravni. Zelo pomembno je, da zaščitimo tako habitate kot vrste. Pomembno je, da opravimo določene popravke ne samo pri območjih natura, temveč širše. Še naprej bi morali delati več na pobudi z področja opraševalcev. Potrebujemo tudi smernice, kako lahko vprašanje narave vključimo v sprejemanje odločitev. Moramo pa tudi pozeleniti svojo infrastrukturo. V odziv na pregled stanja se bomo zdaj bolj osredotočali na izvajanje, predvsem s pomočjo akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo. Številni načrtovani ukrepi se že izvajajo, prepričan sem, da bo akcijski načrt v celoti izpeljan in sicer do konca letošnjega leta. Do sedaj ste nam veliko pomagali tudi zaradi dela, ki ste ga upravili. Številne izzive lahko razrešimo na lokalni in regionalni ravni skupaj z odborom regij ste vi tisti, ki pomagate pri doseganju ciljev na terenu. Prvi cilj, ki bi ga rad izpostavil, je, da povečamo sredstva za programe LIFE za 10 odstotkov. To smo tudi že dosegli, želimo namreč zaščititi vrste. Države članice posodabljajo svoje akcijske okvire z področja prednostnih nalog, izboljšati je treba tudi prednostne naloge na področju naložb, izboljšati je treba tudi porabo evropskih sredstev za zaščito vrst in habitatov v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Potem je tu še en pomemben dosežek in sicer začeli smo bolj učinkovito izvajati cilje in ukrepe za območje Natura 2000. Številne države so namreč zaostajale na tem področju, ampak vstrud se sedaj že vrača in vrača prinaša koristi. Namreč nekatera območja Natura 2000 so se znatno izboljšalo in zaradi sprejetih ukrepov se je stanje izboljšalo za 70 odstotkov. Potem bi kot tretje rad omenil tudi dialog komisija je posvetila veliko dvostranskih srečanj z nacionalnimi organi in deležniki obravnavanju pomembnih vprašanj na tem področju z enajstimi državami. Članicami smo se pogovarjali o izzivih in doseženih rezultatih, ko gre za direktive Natura. Poleg tega smo začeli s prvim krogom posvetovanj z državami članicami in z deležniki v zvezi z dokumentom o smernicah. Drugi krok posvetovanj bo k malu sledil. Pomen tega dokumenta je, da pojasnimo trenutni zakonodajni okvir, še posebej pa želimo natanko izpostaviti prožnost znotraj tega okvira potrebujemo tudi interpretativne smernice za zakonodajo. Spoštovali bomo tudi celotno sodno prakso sodišča na tem področju. Res je, da obstaja določena mera prožnosti, vendar je naša odločna namera, da povečamo osveščenost temu zvezi. Vzpostavili smo dober dialog, tudi ko gre za platforme z področja večjih mesojedih živali. Države kot so Italija, Španija, Romunija, Finska, Nemčija in Francija še posebej aktivno sodelujejo pri tej platformi. Če se bomo pogovarjali drug z drugim, bomo tako zmanjšali možnost konflikta. Zavedam se, da se v vašem parlamentu veliko ukvarjate tudi z velikimi mesojedimi živalmi. Namreč prejšnji mesec sem nagovoril plenarno zasedanje tudi v zvezi s to tematiko. Akcijski načrt za naravo ljudi in gospodarstvo spodbuja predvsem uh, uporabo sredstev z področja razvoja podeželja, zato da bi podprli ukrepe, s katerimi bi zaščitili živino pred plenilci. Potem, ko je bil načrt sprejet, sem svojim službam tudi naročil, da čim hitreje skličijo sestanke, da se pogovorijo tudi z deležniki. Povabili smo poslanke in poslance, tudi odbor regij, nacionalne in regionalne organe. Moji kolegi so obiskali številna območja, kjer se soočajo s težavami, ker lokalni prebivalci težko sprejemajo prisotnost uh, volkov, medvedov in kormoranov. Bili so naprimer v Romuniji, Španiji, na Finskem, v Nemčiji, v Franciji in drugot, skušajo poiskati praktične rešitve znotraj obstoječega pravnega okvira. Naši viri so omejeni, zato me je zelo pomirilo, ko je EIR pripravil podporni mehanizem med eh, kolegi, Namreč bistvo je, da si države članice in pristojni organi izmenjujajo mnenja, zlasti tisti akteri, ki se soočajo s podobnimi težavami, bi si lahko izmenjevali informacije. Španija je naprimer izkoristila to orodje, obiskala je Francijo, s katero se je pogovarjala o tem, kako Francija upravlja z volkovi. Upam, da bodo tudi drugi sledili temu zgledu. Direktive z področja habitata in ptic zajemajo več kot 1500 vrst. Samo zelo majhno število vrst je problematičnih v narekovaju, ko gre za soobstoj z ljudmi in nekaterimi dejavnostmi, ki jih ljudje izvajajo. Velike mesojede živali so seveda problematične in razumem, zakaj v nekaterih območjih obstajajo strahovi s tem v zvezi. Ne smemo pa iz pred oči zgubiti dejstva, zakaj moramo zaščititi vse te živali, tako volka, medveda kot tudi risa. Te živali so sestavni del evropske biotske raznovrstnosti, predstavljajo našo dediščino, ki je pravzaprav trenutno ogrožena. Njen obstoj je ogrožen. Komisija je pripravljena pomagati z vsemi urodji, ki sem jih omenil, pripravljeni smo storiti še veliko več vendar so na vse zadnje nacionalni organi tisti, ki morajo pripraviti specifične rešitve, ukrepe in pristope, ki spoštujejo tudi lokalne zahteve. Države članice so odgovorne za razvoj načrtov upravljanja in eh, okrepitve staleža. Na podlagi tega se bo tudi odločalo, ali je določena vrsta trenutno ogrožena ali je njen status zadovoljiv. Takšni načrti pa morajo biti znanstveno utemeljeni in skladno z evropsko nacionalno zakonodajo. To je sporočilo, ki smo ga skupaj s komisarjem Hoganom poslala 11. februarja v skupnem pismu vsem ministrom za okolje in kmetijstvo. Upam, da vi naj nas poročila podpirate. Še par besed o pticah. Pripravili smo akcijske načrte za 16 ptičjih vrst, tudi za posamične golobe in podobno. Predvsem, naprimer, divja grlica je bila omenjena v teh načrtih, zato ker ima ta vrsta še posebno simbolično vrednost za Evropo. Sem pa ministr tudi opozoril s tem v zvezi, zato ker je zelo pomembno, da se čim hitreje ukrepa. Pripravili smo tudi konceptni dokument v katerem natančno opredeljujemo tudi to, kaj se dogaja s pticami, ki jih lovimo, kakšne so njihove faze reprodukcije in faze parjenja. Želimo upoštevati tudi zadnje znanstvene dokaze in dognanje v zvezi s selitvijo in drugimi vzorci ptic. Zelo pomembno je, da se ukrepi ohranjanja ki jih sprejemajo ene države, ne ogrožajo z okrepi, ki jih sprejemajo druge države. Predvsem je treba odpraviti ključne razloge za zmanjševanje števila vrst, spoštovati pa je treba tudi zakonodajo. Kolegice in kolegi, na začetku sem rekel, da obstaja več različnih razlogov, zakaj moramo skrbeti za biotsko raznovrstnost. Naj dodam še par razlogov. Prvi razlog so ljudje, državljani v Evropi. Zadnja anketa Eurobarometra iz leta 2018 je še enkrat potrdila, da je našim državljanom resnično mar za naravo. 96 odstotkov vseh anketirancev meni, da je naša odgovornost, da skrbimo za naravo. 93 odstotkov se jih strinja s tem, da naše zdravje in dobrobit zavisita seveda na, od narave in biotske raznovrstnosti. Drugi razlog, ki bi ga želel omeniti, pa je spreminjajoče se podnebje. Biotska raznovrstnost je tesno povezana s podnebnimi spremembami. Če se podnebje poslabša, potem izgubimo več vrst ta neposredna povezava med zdravjem ekosistemov in podnebnimi spremembami je nekaj, kar bi morali priznati in povdariti ne zgolj tu v Evropi, temveč tudi širše, torej globalno gledano. V parlamentu in v svetu imamo zdaj edinstveno priložnost, da okrepimo svoja prizadevanja na področju boja proti izgubi biotske raznovrstnosti. Pot, ki smo jo obrali, je reforma skupne kmetijske politike. Poleg tega je tu še večletni finančni okvir, v katerem je zdaj narava deležna večje podpore, veliko večje, kot jo je deležna danes. Računam na vašo podporo na obeh področjih. Ko se bomo prihodnje leto srečali v Pekingu na COP15, bo že delovala nova komisija. Z delom moramo začeti zdaj, pripraviti moramo teren tudi za novo pogodbo za naravo, ki bo povezana z okoljem. Upam, da tudi tu lahko računam na vašo podporo. Kolegice in kolegi, hvala lepa za vašo pozornost. Zdaj pa z veseljem opravim še razpravo z vami. Much, for... Hvala, komisar, za vašo predstavitev. Vidim, da za to temo vlada veliko zanimanja. Začeli bomo z prvo skupino govornikov, dve minuti dobi vsak časa za govor, najprej gospa Grostet. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Mi se seveda vsi zauzemamo za direktivo o pticah in habitatih. Kot ste rekli, to je temeljni kamen evropske politike na področju zaščite vrst ta zaščita je danes še toliko bolj pomembna, kajti številna poročila nas opozarjajo na to, da prihaja do izgube biotske raznovrstnosti. Tudi v moji državi, v Franciji, nismo ravno za zgled. 64 različnih vrst ptic je odprtih za lov, večina od teh 64 je ogroženih, povprečje v Evropi pa je 14 vrst, ko gre za pravico do lova. Še velike me seveda živali, zanima me predvsem volk. Nekatere zaščitene vrste so danes eh, že v tako dobrem stanju, da je živali preveč. Zato ima direktiva o habitatih določene negativne posledice, predvsem v Alpah in v gorskih območjih v Franciji imamo težave z volkovi, zato ker povzročajo škodo. Težave imajo tako kmetje kot rejci. Namreč eh, kmetje so še posebej ogroženi zaradi volkov, ker je prisotnost volkov nekaj, kar slabo vpliva na njihovo življenje, pa tudi na njihove kmetijske in druge gospodarske dejavnosti. Namreč zaradi zaščitnih ukrepov, ki so veljali za volkove, se je populacija volkov zdaj bistveno povečala, to pa seveda predstavlja škodo tudi za druge živali, predvsem rejne živali. Zato me zanima, ali bi volk še vedno moral biti zaščitena živalska vrsta ali bi morda morali zauzeti nekoliko bolj prožno upravljanje s to vrstjo. Hvala. Hvala, gospa Melior. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, vesela sem, da ste danes eh, z nami in da z nami razpravljate o pomembni temi biotske raznovrstnosti in narave ter uh, živalskih vrst. Navezujem se na to, kar je vprašala gospa Groste. Tudi moje vprašanje se nanašajo na volkove. Prihajam iz dežele Brandenburg. Eh, pri nas živi polovica vseh eh, volkov, ki živijo v Nemčiji. Lahko si predstavljate, da imamo s tem eh, velike probleme. 38. 38. zasedanje Bernske konvencije je potekalo novembra v Štrasburu in Švica je zahtevala, da volka iz dodatka 2 prestavimo v dodatek 3. S tem bi rešili tudi probleme na področju lova. Eh, no, to bila zahteva švicarskih kolegov. Sprašujem vas, ali namerava komisija ta predlog podpreti na naslednjem srečanju v okviru Benske konvencije, ki bo potekala decembra. Če ne, pa me zanimajo razloge za to. In če govorimo o populaciji volkov, potrebujemo aktualne podatke, ki lahko ustrezno ovrednotijo uh, stanje te živalske vrste. V pismu ministru za okolje ste pisali, da uh, bi naj o stanju populacije volkov eh, med leti 2013 in 2018 poročali še letos. Morda bi lahko bolj natančno povedali, kdaj se bo to zgodilo. Morali bi namreč natančneje vedeti, kako se razvija populacija volkov in kako bi lahko poskrbeli za to, da bi volka odstranili iz dodatka dve, torej iz seznama strogo zavarovanih eh, živalskih vrst, kajti ta eh, živalska vrsta sedaj je v relativno dobrem stanju in morda bi jo lahko predstavili v dodatek tri. Hvala. Gospod Torvalds bo nadomestil gospoda Gerbrandija. Hvala, komisar, da ste z nami. V dokumentu sem našel eh, zanimivi zemljevid, ki prikaže, ki najdemo velike mesojede živali. Gre predvsem za dve državi, za dve državi članici, kjer imate vse štiri vrste mesojedih živali. Eh, Švedi in Finci razumemo, da imamo posebno odgovornost za te živalske vrste, ampak isto časno, ko govorimo o posebni odgovornosti, Eh, bi si želeli tudi nekaj več razumevanja. Moj prijatelj eh, Gerben Jan je pravkar povedal, da imajo na nizozemskem eno vrsto volka, ki prihaja iz eh, Nemčije. Ja, to je super. En volk, en kralj. No, potem, če si ogledate stanje v Združenem kraljestvu, oni nimajo ne volkov, ne medvedov, ne risov, verjetno imajo celo več eh, enorogov na svojih eh, grbih. Včasih eh, se zdi, da države, ki nimajo nobenih izkušenj z mesojedimi živali, nimajo nobenega razumevanja za tiste države, ki te živali dejansko imajo. ko govorimo o mesojedih živali, gre za nek trend eh, urbanizacije. Edino za rosomahe to ne velja, ker so pač zelo sramežljiva vrsta. Eh, nekako vidimo ta selitveni vzorec pri teh živalskih vrstah. Gibljajo se ne samo blizu območij, kjer živijo ljudje, ampak praktično se gibljajo med hišami, kjer ljudje živijo, vsaj v zahodnem delu Finske. In kaj se dogaja z naravnimi habitati? Eh, če si vzamemo za primer eh, nizozemsko, eh, oni spoh nimajo naravnega habitata za volkove. Tako da eh, jaz prošljem samo za nekaj razumevanja tudi za države, kot je moja. Ja, jaz pa prosim za razumevanje, zato da bodo še drugi dobili čas za besedo. Gospod Hausling, dve minuti. Gospod komisar, naj spregovorimo o izgubi biotske raznovrstnosti. To je dejanska tema. V zadnjih 20 letih smo izgubili 70 odstotkov eh, vrst insektov in insekti še naprej eh, umirajo. Oziroma 70 odstotkov insektov smo izgubili. Tako da mislim, da bi se morali pogovoriti z vašim kolegom, komisarjem Hoganom, s takšno podporo skupni kmetijski politiki več ne bomo mogli nadaljevati. Imamo izgubo majhnih vrst ptic, eh, polskih ptic, to je prava tragedija. Uh, ja, ampak mi se tukaj zdaj pogovarjamo o eni živalski vrsti, ki ogroža boj, da ogroža določene dele Evrope. Uh, To se mi zdi, da gre v napačno smer. Seveda imamo v določenih delih Evrope probleme z vokovi, no ampak eh, pogledajte, v Nemčiji se je količina ovac znižala za 50 odstotkov. Imate opraviti z vokovi? Ne. Eh, gre za to, da pač naravne oblike kmetijstva izumirajo in sem spra, spada tudi ovčereja in to, zato je kriva napačna skupna kmetijska politika. No, eh, s tem problemom zaradi volkov se sedaj pretirava. Če obstajajo problemi, če je preveč volkov, potem jih lahko odstranijo, že v skladu z sedanjo zakonodajo. Kje je torej problem? Eh, bomo sedaj govorili tudi o pelikanih in o vidrah, bomo kar vse postrelili, vse živali, ki nam eh, v določenih delih Evrope povzročajo določene probleme. Ne, treba je spodbujati tudi razumljive varstvene ukrepe, razumljive očkodnine in treba je tukaj pač dosledno delovati, če dejansko obstajajo problemi. Skratka, mislim, da še nismo prišli do prave točke v tej razpravi. Hvala, gospa Hazekamp voorzitter eh, bedankt commissaris vella dat u hier hebt eh, willen komen en een toelichting geven. het is toch gek hoe een. hvala hvala komisarju veli da se nam je danes eh, pridružil. Čudno je, kako smo po razpravi o lovu na ptice na Malti končali pri razpravi o volkovih. Uh, Um, gospod komisar, na milijone eh, selitvenih ptic se vrača iz Afrike v Evropo, ampak na tisoče jih bodo postrelili lovci. Na srečo se sedaj komisija bori proti temu. Ukrepali so proti uh, finski, recimo zaradi rac. Eh, komisar, v vaši lastni državi na Malti pa vsako leto poteka lov na pomembne selitvene ptice, tudi na prepelice in druge vrste, ki so ranljive. Pogosto je ta lov eh, poteka na nezakonit način. uradno tudi ni uh, lova na divjo grlico, ampak na stotine mm, divjih grlic eh, je ustreljenih vsako leto. In uh, to ne preseneča, glede na to, da se sezona lova začne ravno, ko Eh, se selijo grlice. Zakaj se torej ukrepali proti finski, proti lastni državi, Malti pa ne? Potem še velike mesojede živali. Ehm, tukaj prihaja do poizkusov, da bi ošibili direktivo o habitatih. Sedaj se soočamo z sindromom rdeče kapice. Napadamo vokove, rise in medvede in podobne mesojede živali. No, uh, gospod komisar, vi ustrajate pri istem stališču iz te direktive. Ali lahko zagotovite, da bodo vse rastline in živali, ki spadajo pod to, trgu, pod to eh, direktivo, zaščiteni tudi v prihodnosti, vključno z velikimi mesojedi? Hvala, gospa predsednica, gospod komisar, lep pozdrav. Nekateri kolegi so podali predloge, tu sedim, ki se mi zdijo resnično nesprejemljivi, nedopustni. Nahajamo se v položaju, ko ugotavljamo, da povsod po Evropi ne spoštujejo direktiv o pticah in habitatih, pogosto se zlorabljajo izjeme, ki se omenjajo v direktivah. Odločitve se pogosto sprejemajo zgolj ob upoštevanju interesov kmetov, premalo se upoštevajo znanstvena dognanja. Seveda ne moremo dopustiti to vrstnega ravnanja v prihodnje. Poleg tega je tudi sodišče Evropske unije podalo kar nekaj sodb s tem v zvezi. Je pa zelo pozitivno, da je direktiva o habitatih in pticah dosegla svoj namen, tako ste ugotovili v svojem pregledu ustreznosti zakonodaje, kar pomeni, da se v te direktive ne bi smeli več spuščati in se jih dotikati. Zato se tudi ne strinjam s predlogi nekaterih kolegov, da bi morali te direktive kakorkoli spreminjati. Seveda je treba zagotoviti tudi zaščito za velike plenilce, predvsem volkove. Lov sam po sebi nikoli ni skladen z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Po mojem mnenju ne obstaja pojem trajnostni lov. Če obstaja lov, obstaja seveda tudi divji lov. Glede na to, da se je nedavno zaključila lovska sezona v Italiji, lahko povem, da je bilanca negativna, namreč tudi tiste vrste, ki so na rdečem seznamu Mednarodnega združenja za zaščito vrst bile predmet lova. Čeprav prepoveduje lov na te vrste tudi naša direktiva. Če zaključim, celotno stanje je zelo zaskrbljujoče. Seveda ste omenili tudi vidike javnega reda. No, 84 ranjenih in 30 mrtvih smo zabeležili ob izteku zadnje lovske sezone pri nas. Hvala. Uh, Hvala. To je bila prva skupina govornikov. Um, še uh, nekaj govornikov bomo sprejeli, ampak tokrat samo eno minuto vsak, prosim. Gospod Dorfman. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Prej ste podali daljši povzetek, nisem pa slišal veliko konkretnih predlogov. No in nasprotju za mojo predhodno govornico, čeprav prihajava oba iz iste države, menim, da preden je bila sprejeta direktiva o habitatih, eh, smo imeli v Evropi veliko manj vokov kot danes. Danes jih je več kot 20 tisoč direktiva je torej eh, dosegla cilj, moramo pa razmisliti, ali eh, je smiselno status eh, ogroženosti vokov ohraniti ali ne. No, vi ste govorili tudi o velikih mesojedih živali, no iz tega ste sicer že dolgo nazaj izločili stališča eh, skupnosti kmetov. Eh, zanima me, če bomo vaš dokument o smernicah eh, kadarkoli videli sami oziroma ali boste to kar sprejeli in potem poslali državam članicam. Pa še nekaj, rekli ste, da očitno obstajajo regije, kjer sobivanje zelo dobro deluje. Ali bi lahko morda našteli kot primer par takšnih regij? Hvala, gospod Brennan. Um, gospod komisar. Prašičja gripa je grozna bolezen, ki mori divje prašiče in pa udomačene prašiče. In tudi ni nobenega cepiva proti temu. Raziskave iz Slovaške kažejo na to, da tam, kjer so prisotni volkovi, prihaja do zelo majhne količine izbruhov um, prašiče gripe. Uh, tam, kjer ni. Uh, torej na, v vzhodni Slovaški uh, prihaja do 93 odstotkov izbruhov um, prašiče gripe. Eh, na zahodni Salvaški, kjer so vokovi, pa je takšnih izbruhov samo sedem. Potem imamo tudi raziskave iz parka Yellowstone. Tam eh, te raziskave kažejo na to, da tam, kjer so bili ponovno, um, kjer se, se ponovno razširile populacije volkov se je razširila tudi biotska raznovrstnost. Zato bi morali dobro preučiti tako slabosti, kakor tudi prednosti eh, širitve populacije volkov, preden eh, kakorkoli ukrepamo. Thank you, Mr. Brown. Hvala, gospod Brown, da ste se držali časa. Gospa Šraj Pirik. Hvala, komisar, za aanwezigheid. Hvala, Hvala, komisar, da ste se nam danes pridružili. Eh, sprejet je bil sporazum o ohranjanju afriško-eurazijskih eh, selitvenih vodnih ptic. Eh, govorim o posebni vrsti gosi. Populacija te gosi se je sicer povečala, ampak še vedno je ta gos še vedno ta gos spada med um, strogo zavarovane živalske vrste v Evropi. Zanima me, kako bo komisija zagotovila, da bodo države članice izvajale svoje načrte, kako boste zagotovili, da bodo smernice bolje izvajane. O tem sem povprašala tudi kmetijskega ministra v Franciji. In pa drugo vprašanje. ali ne bi bilo smiselno preučevati celotno populacijo volkov, ne pa populacije v posameznih državah. Za nizozemsko to namreč nima smisla. In eh, sprašujem vas, ali se vam ne zdi, da bi bilo smiselno, da države sodelujo med seboj za to, da bi zagotovili biotsko vzdržnost eh, živalskih vrst? Eh, and Mrs. Daly. Gospa Daly. Grazie, chair. Um, permettile, ne referi al chaja lient alet. De... Hvala lepa. Želela bi spregovoriti o nečem, kar je bilo tukaj že omenjeno. Kolegi mislijo, da je ta razprava o Malti, ampak dejansko govorimo o lovu na zaščitene živali če želimo govoriti o neki državi, moramo ostati pri dejstvih. Tukaj se ustvarja vtis, kot da je pri nas ustarejenih, ustarejenih na stotine ptic, brez kakršnega koli nadzora, ampak to ni res. Kolegom sem pojasnila, da dejstva niso takšna, kot je bilo prikazano tukaj. Če govorimo o posamičnih državah, lahko omenjamo tudi Avstrijo, Francijo, Finsko, Španijo. Malta je edina država, ki je uvedla moratori na lov divjih grlic eh, spomladi. No, do degradacije določenih vrst ptic prihaja tudi zaradi samih habitatov in pa zaradi kmetijskih dejavnosti. Zanima me, kako bo komisija, kako bo komisija ukrepala proti temu. Hvala. Gospod komisar. Hvala. Najprej nekaj splošnih pripomb. Vsem se zahvaljujem za pripombe in vprašanja. Vedno je zanimivo slišati raznolika stališča, to cenim, kajti na ta način lahko potem se osredotočimo na boljšo in bolj učinkovito izvajanje. Mislim, da bi morali spregovoriti o krizi biotske raznovrstnosti. Ta namreč predstavlja največji današnji izziv poleg podnebnih sprememb. Ehm, kriza biotske raznovrstnosti je dejstvo in eh, sprijaznili smo se že s tem, da ne bomo dosegli ciljev na področju biotske raznovrstnosti. Sem pa zaskrbljen, ker vedno znova ponavljamo ena in iste izjave, brez da bi pri tem imeli ta občutek nujnosti. In jaz govorim o potrebi po nujnem ukrepanju, če s tem mislimo resno, potem bi se morali spoprijeti z glavnimi vzroki. Ne moremo izbirati vzrokov in pa ukrepov. Treba se je ukvarjati z vsemi vzroki za izgubo biotske raznovrstnosti. Eh, začel sem z tem eh, vprašanjem, ali je zakonodaja uh, Eh, primerna ali ne. Dobili smo veliko odgovorov na to vprašanje v javnem posvetovanju eh, z ministrstvo, iz ministrstev, iz organizacij in eh, če je kaj skupnega tem odgovorem, je to to, da nišče ne želi, da bi sedanji zakonodajni okvir spreminjali. Torej, to pomeni, da moramo delovati v obstoječem okviru. Zdravstveni pregled je pokazal, tudi to, da potrebujemo bolj učinkovito in boljše izvajanje. Naravo moramo bolje zaščititi. Rezultat zdravstvenega pregleda je bila ugotovitev, da je treba izboljšati izvajanje in s tem zagotoviti boljšo zaščito narave. In če želimo izboljšati izvajanje, potem potrebujemo akcijski načrt za naravo, za ljudi in pa za gospodarstvo. No in tudi tukaj smo dobili podporo kolegija komisarjev, odbora regij in parlamenta. Moja druga točka je torej naslednja. Tako direktiva, kakor tudi akcijski načrt bi naj prispevala k, boljši, k boljšemu izvajanju in k boljši zaščiti živalskih vrst in rastlinskih vrst. In nikakor ne smemo te zaščite uh, ošibiti. Kot rezultat naših ukrepov smo ugotovili, da je prišlo do tega, da so se živalske uh, vrste marsikje okrepile. Ampak. Uh, Direktiva govori o 1500 eh, živalskih vrst. Še vedno imamo veliko neravnovesje na področju oživitve biotske raznovrstnosti. Eh, no, jaz sem večkrat z eh, ministri, z poslanci, z deležniki razpravo o vokovih. In mislim, da tukaj preveč čustveno odreagiramo na to temo. Eh, vlada nekakšna panika, ampak jaz mislim, da je večji vzrok eh, za paniko vpliv kmetijskih dejavnosti na preostalih 1500 živalskih vrst. Zakaj to pravim? Zato, ker je vedno eh, dobro razpravljati o rešitvah, za probleme v zvezi z volkovi, ampak pomembno pa je tudi to, da si predočimo celotno sliko. Res je, da je treba ukrepati, ko gre za konflikte med eh, mesojedimi živalmi in pa eh, človeškimi dejavnostmi, predvsem kmetijstvom. Ampak tukaj moram biti odkrit. Največji konflikt, ni konflikt med velikimi masojdimi živalmi in pa človeško dejavnostjo. Ne, večji konflikt obstaja med eh, nevladnimi organizacijami in, in eh, kmeti, med Bruslem in med državami članicami, med nacionalno in lokalno ravnjo. Eh, to so tisti konflikti, ki so ovira za rešitve, ki jih tukaj iščemo. Pa še nekaj. Tukaj govorimo Eh, tukaj se lahko pogovarjamo o misiji nemogoče ali pa o izvedljivih rešitvah. Eh, torej, ohraniti je treba neko razumno perspektivo. Treba je ostati pri dejstvih, pri številkah in pri posebnih značilnostih. Naj podam primer. Govorimo o napadih velikih mesojedih živali na ovce. Res je, to je problem, pred tem si ne želim zatiskati oči in proti temu bomo ukrepali, ampak najprej moramo razumeti, ali je rešitev, o kateri govorimo, izvedljiva ali ne. Naj vam podam nekaj številk. Populacija ovac v zadnjih 30 letih, um, letih v Evropski uniji se je znižala iz 136 uh, milijonov na 86 milijonov. 1,6 milijona ovac smo izgubili na leto v zadnjih 30 letih. In predpostavljajmo, predstavljamo si, da je do 20 tisoč, eh, da smo 20 tisoč ovac eh, izgubili zaradi napadov mesojedih živali. To je nič cela nič dva odstotka. Eh, s tem ne želim povedati, da se s tem problemom ni treba ukvarjati, če gre samo za 20 tisoč ovac od 1,6 eh, milijona ovac. Eh, ja, seveda se moramo s tem ukvarjati, ampak eh, na sorazmeren način teh, preostal, teh preostalih milijona cela šest ovc pa izgubimo zaradi gospodarskih razlogov, zaradi, kmeti, zaradi spremem v kmetijstvu in tako naprej. Skratka, potrebujemo uh, izvedljive rešitve. Ne smemo pa ničariti, ampak moramo iskati izvedljive rešitve. Naslednja točka. Države članice imajo veliko možnosti, kako ukrepati in kako iskati lokalne rešitve. E, jaz osebno, moja ekipa, moje službe, vsi, ki delajo v Generalnem direktoratu za okolje, smo veliko časa investirali v v sodelovanje z državami članicami, z regijami. Prizadevali smo si za rešitve. Ampak eh, rešitve se lahko močno razlikujejo od ene do druge. Potrebujemo torej lokalne rešitve. Nikakor eh, ne moremo z enotno rešitvijo, ki bo prišla iz Brusla, rešiti uh, Eh, vse probleme v vseh državah članicah. Pogosto se je tudi zgodilo, da so države članice poljubno izvajale evropsko direktivo. In ravno zato potrebujemo načrte upravljanja, potrebujemo prilagojene rešitve, vse dokler bodo te v skladu z evropsko zakonodajo in pa tudi za nacionalno zakonodajo. pogosto se zgodi, da je neka rešitev izvedljiva na evropski ravni, pa eh, potem pa se jo izpodbija na nacionalnih sodiščih. Torej, jaz se zauzemam za lokalne rešitve, ampak vseeno me pri tem jezi to, da nekatere vlade, nekatere organizacije, nekatere lokalne skupnosti ne želijo prevzeti svojega dela odgovornosti in vedno znova potisnejo žogo spet uh, nazaj k Bruslju. Potem pa še uh, upravljanje populacije določenih živalskih vrst. Uh, v nekaterih regijah v Evropski uniji je eh, populacija vokov še vedno v slabem stanju. V majhnem številu regij pa je populacija vokov presegla raven vzdržnosti. No in ko gre za takšen problem, eh, sam vedno razmišljam takole. Če me lahko prepričate v nekaj, če mi lahko ponudite torej znanstveno dokaze, ne govorim o eni sliki eh, ovce, ki jo je raztrgal volk. Ne, potrebujem znanstvene dokaze za to, da bom eh, ukrepal. Eh, če nekdo na podlagi ene ubite ovce pričakuje od mene, da bom dovolil ubijanje volkov vse povprek, potem se to ne bo zgodilo. Um, Kadar kjerkoli je katera vrsta vse približno ogrožena, si moramo še naprej prizadevati za to, da bi to vrsto oživili in ohranili. Če nekje populacija določene živalske vrste preseže raven vzdržnosti, potem pa potrebujemo prilagojeno lokalno rešitev. Potrebujemo torej načrte za upravljanje, potrebujemo načrte za oživitve. In to povem tudi vsakemu ministru, ampak niti enega takšnega načrta za upravljanje nisem dobil. No in pogosto se tudi zgodi, da kdo nastopa v dvojni vlogi lovca in pa kmeta. In vedno vsakogar vprašam najprej, v kateri funkciji se zdaj z menoj pogovarja. Skratka, mislim, da bi morali vsak načrt prilagoditi specifičnemu izzivu, specifični regiji. In uh, obstajajo primeri, kjer smo mi eh, odobrili izjeme, kjer smo odobrili določene načrte, recimo v Franciji. Eh, tudi v delih Španije smo odobrili posebne načrte. No in tukaj tudi ne moremo obravnavati držav članic kot celote. Tukaj se spet lahko um, status uh, eh, vokov razlikuje znotraj posameznih regij eh, ene države članice. Tudi študija iz odbora Agri je pokazala podobne rezultate. Še nekaj o pticah. Tudi če imajo ukrepi pozitiven učinek, je ravnovesje še vedno negativno. 60 odstotkov zaščitenih ptic in 70 odstotkov habitatov je v slabem stanju, tudi zaradi podnebja. Ali se želimo res soočiti z tem problemom? Ali želimo boriti proti izgubi vrst ptic? Če ja, potem se moramo boriti proti vsem vzrokom za to. Vzroki za, izug, za izgubo vrst ptic so predvsem dejavnosti človeka. No, in tukaj smo pravzaprav lahko optimistični. Če so problem dejavnosti človeka, potem bi lahko ta problem z lahkoto rešili. Imeli smo recimo poročilo o stanju podnebja, o stanju narave, imeli smo umestni pregled eh, strategije za biotsko raznovrstnost in eh, vsi, vsa ta poročila kažejo na en in isti vzrok. Ampak spet, ko o tem eh, razpravljamo, pa potem pozabljamo na vzroke, na slabe kmetijske prakse ne kritiziram eh, kmetijstva kot takšnega. Ne, posod pač obstajajo dobre prakse v kmetijstvu in pa slabe prakse v kmetijstvu. Moja ideja je ta, da bi začeli nagrajevati dobre prakse in da ne bi več podpirali in spodbujali slabe, eh, slabih eh, kmetijskih praks. Eh, tukaj seveda govorim o eh, negativnem učinku gnojil, pesticidov, govorim o izgubi biotske raznovrstnosti v oceanih in tako naprej. E, imeli smo recimo dobro strategijo za plastiko. Plastika je največja grožnja za naše oceane, to je res, ampak če to primerjamo z problemom e, gnojil, potem je plastika malenkostna v primerjavi s tem um, vsi ti, vsa ta gnojila, pesticidi povzročajo 30-krat večje, 30 večje probleme za oceane kot pa plastika. Tako da tisti, ki mislite, da bomo s problemom plastike eh, rešili naše oceane, mm, se motite. Tukaj obstajajo večji problemi, s katerimi se sploh še nismo začeli spopadati. Govorimo o, o degradaciji habitatov, o izgubi habitata. No, seveda je tudi lov eh, del eh, vzrokov za izgubo ptic in živali, zlasti če poteka na neuzdržen način. Potem spet ptice. Govorili smo o pticah selivkah. Uh, Pravzaprav bi nas moralo skrbeti za vse vrste ptic, ne samo za ptice selivka, kajti vse vrste ptic uh, se manjšajo, uh, torej vrste vseh vrst, uh, vseh ptic se uh, manjšajo v obsegu. Res je, da je direktiva o pticah še vedno uh, ustrezna, še vedno služi svojemu cilju. Uh, ampak direktiva bo primerna samo, če jo bomo res eh, izvajali. Kakšen je smisel tega, da imamo ustrezno zakonodajo, ki pa jo potem ne izvajamo? No in eh, pri izvajanju se ne moramo ukvarjati samo z manjšimi vzroki. Ne, lotiti se moramo tudi večjih, pomembnejših vzrokov. Elektivs in v celoti moramo izvajati direktive, vključno s tistimi v zvezi z zaščito ptic in s tistimi v zvezi z dejavnostmi ljudi. Politike, kot so uredba o splošnih določbah, morajo delovati v korist narave, ne proti njej. Zato s filmom Hoganom poskušava to rešiti in zato sem rekel, da imamo zdaj dobro priložnost v SKB. Potrebujemo vašo pomoč. Poskrbeti moramo, da bi lahko vse, kar smo unesli v SKP, zdaj dejansko tudi zaživelo v praksi. Zdaj pa specifični elementi. Na začetku Malta. Po mojem mnenju se s tem pretirava. Najprej želim govoriti o kršitvah na Malti prišlo je do postopka zaradi kršitve, zaradi ene živalske vrste. Zakaj? Ta postopek smo ustavili, zato ker je Malta ustavila izuzetje leta 2018. Dosje še nismo zaprli, zato da bi eh, poskrbeli, da do tega ne pride naslednje leto, torej lova z pastmi. Zdaj pa prepelica. Komisija je izuzetje izpodbijala na sodišču in računsko oziroma Evropsko sodišče je razsodilo v prid Malti pri grlici in prepelici. Sodišče je razsodilo njim v prid. Kaj lahko storimo tukaj? pogoj je bil, da mora odstopanje nehati veljati takoj, ko se eh, status teh vrst spremeni. Takoj, ko je grlica bila postavljena na seznam ranljivih živalskih vrst, se je sprožil postopek, imeli smo celo formalno pismo, ki smo ga pripravili, ampak ga nismo poslali, zato ker je Malta ustavila spomladanski lov na te ptice leta 2016. In da boste vsi vedeli, zakaj gre. Mene je skrbilo, koliko prepelic ubijejo, oziroma grlic ubijejo vsako spomlad. To je bilo okrog 2000. In v, v preostali Evropi so ubili okrog 2,4 milijone teh ptic. Rekel sem, da želim ustaviti spomladanski lov na Malti in jesenski lov drugot po Evropi, zato ker nima nobenega smisla, da ubijamo zaščiteno vrsto, ne glede na to, ali to vrsto ubijamo jeseni ali spomladi. Malta je uvedla moratori, ko mi je bilo treba govoriti o lovu na to živalsko vrsto, pa moram povedati, da nismo na daleč prišli. Zakaj? Zato, ker države članice niso sprejele prepovedi tega lova. Da, dobro, prav smo naredili, da smo lov ustavili na Malti, ampak ali smo rešili divjo grlico, če vemo, da jih torej ubijajo še 2,4 milijone drugod po Evropi. Vedno pravim, da je treba gledati širšo podobo, kaj ti Bobu moramo reči Bob. Gospa Šrajer Pirik je postavila vprašanje v zvezi z kormorani gosmi in tako naprej. Tukaj so države članice prosile za odstopanje. Tri živalske vrste so zdrave, ampak obstajajo velike razlike med eh, različnimi vrstami in odvisno je tudi od tega, ali vrsto obravnavamo spomladi oziroma poleti ali pozimi in tudi od nekaterih drugih dejavnikov. Nekdo me je vprašal, ali imamo primere odstopanj in ali ta odstopanja delujejo. Pri kormoranih lahko povem, da imamo derogancije, ki se uporabljajo v Belgiji, na Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Nemčiji, na Mačarskem, v Italiji, Latviji. Litvi, na nizozemskem, na švedskem, v Združenem kraljestvu, ne drži, da imajo države težave z temi odstopanji. Če je odstopanje v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, potem ni nobenega razloga za to, da bi tukaj bile težave. Seveda to pa ni izgovor za ubijanje živalskih vrst. Ampak eh, mi nimamo nobenega razloga, da bi bili proti temu. Melior je zastavil vprašanje v zvezi z podatki, kar zadeva volkove. Države članice morajo poročati komisiji. Obdobje poročanja je od aprila do oktobra, ko so podatki zbrani, se podatki potem ocenijo v okviru komisije. Vprašanje je bilo, kakšno bo stališče komisije. Mislim, da je treba to vprašanje zastaviti naslednji komisiji, kajti ko bo prišla nova ocena, mislim, da bo komisar kdo drug. Vprašanje v zvezi s tem, kakšno bo stališče Švice na naslednji konvenciji v Bernu. Povem vam lahko, da je na zadnjem sestanku Švica dejala, da se želijo vrniti nazaj na predlagani predlog spremembe o volkovih na prihodni seji, potem, ko bomo imeli na voljo nova poročila in analize teh poročil. Zato še ni mogoče reči, kakšno bo stališče Švicarjev in kakšno bo naše stališče. Gospa Grostet je omenila Francijo in problem z volkovi. Strinjam se, da problem obstaja, ampak mi pripravljamo rešitve. Rešitve so na voljo državam članicam. Mi ne moremo biti odgovorni za to, če se rešitve ne izvajajo. Morda bom rekel, da kaj, s čimer se ne strinjate, ampak bom vseeno to povedal. Jaz sem politik, tako kot vi. 38 let sem bil poslanec. Najprej si pogledamo glasove. Ministri, politiki, države članice, vsi vedo, da je včasih treba sprejeti odločitev, ki je pribljubljena nekje, druge pa ne, ki bi lahko prineslo glasove tu, in izgubila glasove tam, potem je rešitev samo ena. Kriviti je treba Bruselj. Ampak tako več ne gre. To ponavljam vedno znova, kajti vsi, ki trdijo, da ne rešujemo teh vprašanj, se motijo. Mi počnemo vse to in še več. Nils nas je moral zapustiti, ampak eh, o tem sem z njim večkrat govoril. Strinjam se z njim, zelo odkritje in mislim, da moramo res pogledati vprašanje urbanizacije. Vemo, da so nekoč volkovi bili prestrašeni, ko so slišali zvoke in videli luči, so se prestrašili zdaj se že privajajo na urbana okolja, mislim pa, da moramo najti rešitve. Obstajajo različna vprašanja, kakor sem povedal. Naprimer, na švedskem sem govoril o volkovih z ljudmi tam. Na švedskem ne gre samo za vprašanje številk, gre za vprašanje genskih bolezni, ki so se pojavile med volkovi, moramo jim pomagati najti rešitev. Kaj želim povedati? Ne naslavljamo tega vprašanja volkov samo v smislu številk, ampak govorimo tudi o drugih problemih, naprimer genske bolezni in tako naprej. Gospod Hoizling, da. Nažalost, govorimo o izgubi biotske raznovrstnosti, Mm, in nažalost ne gre samo za enkratno izgubo, gre za trend. In zato je to še toliko bolj zaskrbljujoče. Dva problema imam z dogodki okrog nas. Kaj se dogaja? Izguba biotske raznovrstnosti je dejstvo in velik problem. Ampak Še večji problem je, da se to dogaja tako hitro, da v bistvu o tem ne govorimo z ustrezno mero nujnosti. Vedno ponavljam tako tisto zgodbo o velikem koralnem grebenu. Pred nekaj leti je Eh, nek znanstvenik zastavil vprašanje, ali se bo veliki koralni greben uprl podnebnim spremembam. Nekaj let kasneje je nek drugi znanstvenik odgovoril na vprašanje z odgovorom ne. Veliki koralni greben ne bo preživel posledic podnebnih sprememb. In leta 2050 bomo videli posledice. Lani je časnik v Združenem kraljestvu zapisal, da je polovica tega grebena mrtva. To je 30 let pred tem, kot so napovedovali znanstveniki. Ne gre samo za to, da se zadeve dogajajo, ampak gre za to, da dogodki tečejo hitreje od napovedi znanstvenikov. Vedno govorimo o majhnih ukrepih, o tistih simbolnih ukrepih, govorimo o majhnih vzrokih, zato ker nismo dovolj pogumni, da bi se spopadli z velikimi lobisti in jim povedali: Poglejte, to je vaše maslo. Tako vi zmanjšujete biotsko raznovrstnost in od nas dobivate celo subvencije ena tretjina proračuna gre za spodbujanje tistih, ki onesnažujejo, druga tretjina pa za to, da rešujemo posledice onesnaževanja. To vedno znova ponavljam. Pravim, da ne gre za to, da bi zmanjšali finančno ovojnico za SKP, ampak gre za to, da poskušamo z denarjem za SKP zaščititi naravo. Morda nisem posebej preljubljen, ko tako govorim, ampak jaz mislim, da je to prav in to moram povedati. Gospa Evi, kje ste? Govorili ste, da odstopanja niso ustrezno dodeljena. Povem vam lahko, da GDMF natančno spremlja vse skupaj. Ne bom govoril o uspehih GDM, ampak oni imajo največje število postopkov zaradi kršitev v zvezi z naravo, biotsko raznovrstnostjo in tako naprej. Oni ne pričakujejo zahvale, ampak mislim, da jim nihče ne more reči, da ne upravljajo svojega dela. javna varnost, strinjam se s tem, to bi morali prav gotovo obravnavati. Gospod Dorfman. Sobstoj vrst je bil opažen na Hrvaškem, vedno znova pač iščemo primere najboljših praks in vedno znova iščemo rešitve. Tudi Evropski parlament je sodeloval pri tem. Parlament je zagotovil finančna sredstva za platformo za velike mesojece. Oblikovali smo torej to platformo in ne le to, oblikovali smo tudi številne druge platforme v številnih drugih državah, članicah in regijah. Mislim, da se je to izkazalo kot odlična priložnost za to, da imamo razpravo in izmenjavo mnen med deležniki in eh, nečesa ne razumem. Mi vse to počnemo, da bi podpirali kmete in na to od teh platform vidimo, da nekateri predstavniki kmetov ne želijo sodelovati pri tem. Kako bi lahko to razložili ljudem? Mi to počnemo za kmete, predstavniki kmetov pa se potem odločijo, mi pa ne želimo sodelovati v tej platformi. Še enkrat se opravičujem, da tako govorim. To ni namenjeno vam, kajti vem, da ste vi odkriti in pošteni, tako kot jaz, ampak eh, nekatere zadeve, po mojem mnenju, nimajo smisla. Gospod Brennan, dejali ste, da moramo upoštevati znanost in znanstvene dokaze v zvezi z volkovi. Da, volkovi so del ekosistema in prispevajo k ekosistemu, prav gotovo. Vukove in velike mesojece obravnavamo samo v negativni luči, ampak prav gotovo imajo tudi pozitivne prispevke k naravi in k ekosistemu. Mislim, da bi lahko naredili kaj na področju raziskav v zvezi s tem in v zvezi z prednostmi, ki jih zagotavljajo vukovi in drugi večji mesojeci. Mislim, da smo zdaj pokrili kar nekaj vprašanj. Hvala lepa, gospod komisar. Res je bilo veliko zanimanja za vas in za to razpravo z vami. Hvala, da ste ostali še dlje, kot ste dejali na začetku. Z vami in z vašo ekipo bomo prav gotovo ostali v stiku, zato da spremljamo situacijo v zvezi s tem. Še naprej, hvala. Postopkovno vprašanje, lepo prosim. Potem, ko nas bo komisar zapustil. Yes, uh, Mr. Gerbrandi. Izvolite, gospod Gerbrandi. Se upravičujem, gospa predsednica, ampak mislim, da niste pošteno porazdelili časa za govor. Trije socialisti in predstavniki EPP so dobili besedo, iz drugih skupin so bili prisotni samo po eden poslanec, vendar liberalci smo bili štirje. Nisem vedel, da bo samo en krok vprašanj in odgovorov. Povedati želim, da mi to ni bilo všeč, saj vem, da to ne bo nič spremenilo, ampak mislim, da niste najbolje porazdelili časa za govor. Se opravičujem, po sistemu The Hunt je Alde imel samajnega govornika in svoje mesto ste predali gospodu Torvalcu. Običajno spodbujam ljudi, da spregovorijo, imeli smo tudi postopek pritegnite pozornost predsednice, danes pa žal nismo imeli časa. Dobro, zdaj pa izmenjavam mnen v zvezi z ugotovitvami preiskave mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev v zvezi z dokumentacijo o usadkih, ki je bila eh, objavljena 25. novembra 2018. Z nami je predsednik Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev, gospod Simon Bowers, on je evropski koordinator in višji novinar. Z nami je tudi predstavnik Medteka oziroma izvršni direktor za Evropo, gospod Bernasconi in tudi predstavnik komisije, namestnik generalnega direktorja pri GD Grow, gospod Anti Ilmari Peltomeki. Vprašanje v zvezi z slabimi medicinskimi napravami so se v novicah pojavljala že skoraj deset let. Zlasti od leta 2010 v zvezi z prsnimi vsadki in uh, kovinskimi umetnimi kolki. Veliko vprašanj se je v zvezi s tem pojavilo, še posebej kar zadeva regulativo, specifično v Evropi in v ZDA. Mi smo pristojni odbor za zakonodajo na tem področju, zato smo seveda pozorno spremljali razvoj dogodkov na tem področju. Vesela sem, da imamo zdaj to izmenjavo mnen. Malce že zamujamo, zato ne bom več uh, govorila. Kar takoj bom predala besedo gospodu Bauersu za največ 10 minut. Izvolite. Hvala. Hvala, da ste povabili konzorci, da spregovori tukaj pred vami v odboru. Implant Files ali afera Implant Files je operacija mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev. Gre za globalni konzorci. V Evropi sodeluje pri tem približno 100 novinarjev iz 30 medijskih hiš in 16 držav. Nekaj naslovnic se vam predstavil, Le Monde, Süddeutsche Zeitung in tako naprej, pa tudi nekateri drugi. Sodelujemo kot skupina in poskušamo povedati zgodbe, ki jih sami ne moremo povedati tako uspešno. Tako se je začel ta projekt v zvezi z dokumentacijo o usadkih. To je Jed Schauten. Leta 2014 je kupila vrečo za mandarine in to je potem predstavila kot usadek za to, da bi ženske zdravili proti inkontinenci. In to mrežo iz vreče za mandarine je predstavila tako, kot da gre za vsadek, zraven je pripisala najslabše možne lasnosti in to je prenesla zasebnim organom, ki so odgovorni za to, da dajo žige CE, ki so potrebni za certifikacijo. In niti eden od teh organov ni ugovarjal. Vsi so bili zadovoljni eh, z dokumentacijo in so jo tudi sprejeli. To je bila kar pomembna zgodba, ampak zadeve se tukaj niso ustavile. Menila je, da je to še bolj pomembna, večja zgodba. Menila je, da je to globalen problem, še posebej v EU. Zato je navezala stike z nami, mi smo z mrežo to razvili v kolaborativno mednarodno preiskavo. Imam kratko predstavitev in predstaviti vam želim tri bolnice, tri pacijentke. Upam, da bomo lahko tako predstavili mm, zgodbe, o katerih govorimo. Prva pacijentka je Maureen McLeave, ona je iz eh, Združenega kraljestva, iz Londona in to je njena zgodba. To je eden od dveh pro, pros, ena od dveh prosojnic. Njena zgodba se začne zelo optimistično, ona je prva pacijentka, ki je spri, dobila novo obliko srčnega spodbojevalnika srčni spodbojevalniki so se dolgo leta nameščali tik pod ključnico in potem so žice puls pošiljale v srce. To je bil spodbojevalnik, ki je bil tako majhen, da ga je bilo mogoče usaditi neposredno v srce, brez žic, kajti žice pogosto povzročajo zaplete. Morin je bila prva ženska, ki je to dobila in rekla je, da se počuti kot nova ženska. Vesela je bila, da ji ni bilo treba preživeti operacije za usaditev tradicionalnega spodbojevalnika. Kmalo je lahko zapustila tudi bolnišnico in uh, zatem se je Dan Starks, izvršni direktor nanostema, pojavil na televiziji. V ZDA je na televiziji uh, predstavil ta dosežek. To je bilo samo nekaj dni po operaciji za Morin. Rekel je, da konkurenca ne bo držala koraka z njimi. Oni so bili prvi tukaj, to je res velik preboj na področju srčnih spodbojevalnikov in da so oni zdaj v ospredju. In to je zdaj druga prosojnica. Nekoliko drugačna podoba je pred nami, Realnost je zdaj seveda drugačna. Dan Starks je na televiziji povedal, da bo spodbojevalnik Morin deloval 19 let, no baterija pa se je izpraznila po treh letih. In enako velja tudi za druge pacijente. In bolnišnična bolnišnica St. Jude je morala ustaviti usajanje. Ampak Morin je morala preživeti še nekaj operacij in tega usadka ni bilo mogoče odstraniti. Ta usadek je v njenem srcu. Zato je morala preživeti še eno operacijo, ki je ni pričakovala ali načrtovala. Usadili so ji tradicionalen spodbojevalnik in zdaj je v redu. Vendar dejala je, da so jo v bolnišnici St. Jude obravnavali kot smet. No, ni težko videti, zakaj. Če bi vi bili Morin, bi se vprašali, kakšni preizkusi so bili izvedeni pri nanostemu, preden so menili, da je to varno za uporabo v Evropi odgovor je, da so to testirali na 33 ljudeh 90 dni in na čredi ovac. To je bilo vse testiranje, ki so ga izvedli, preden so dobili znak, da je to varno za uporabo v ljudeh. Nano s tem je samo eden od številnih izdelkov. Odkrili smo cel vzorec proizvajanja takšnih naprav. Evropa je mesto, kjer se testirajo takšne naprave. Zato, ker regulative praktično ni in zato, ker je pravno okolje, okolje za relativno nizkim tveganjem, kar zadeva tožbe za osebno škodo. Zdaj pa še druga pacijentka. Jacqueline Reus. Ona že več let trpi, 35 let je tega, ko so ji usadili prsne vsadke, kronično bolečino preživlja, krče ima v levi nogi, tako hudo je, da so ji levo nogo postopoma amputirali. Dejali so, da je to povezano z težavami z mentalnim zdravjem in Ona je dejala, da je to morda povezano z silikonskimi usadki. Oni pa so ji dejali, da to ne more biti res. Nihče ji ni prisluhnil, na to pa je ustrajala, da testirajo amputirano tkivo in dejansko je to tkivo vsebovalo zelo veliko silikona, več kot je mogoče po naravni poti. Kaj nam to pomeni? Od 60 let že poznamo prsne usadke to ni tako kot nanostem, to ni nič novega. Zakaj torej nimamo dokazov o prsnih vsadkih, ki bi ženskem lahko povedali, kakšnim tveganjem se izpostavljajo, ko se odločajo za takšne postopke? Pred desetletji se je že pojavilo to vprašanje in to na ravni vseh institucij. Ženske, ki jih skrbijo ti izdelki, so podale to vprašanje. In še zadnji pacijent je anonimen, imena nimam, to je nedaven primer. Januarja je Medtronik odpoklical skoraj 60 tisoč oziroma 160 tisoč spodbojevalnikov in to je samo eden od uh, odzivov. Pacijent je v Ipsviču februarja 2019 dejal naslednje, potem ko so prejeli pismo zdravnika. Nekaj stvari me je motilo, še posebej, ko so zapisali, da od tega še nihče ni umrl. To se je meni zvenelo nekoliko nenavadno. Prav skrbilo me je, ko sem pomislil, da bi to lahko bil problem. Jezik je takšen, da je jasno, da bi vsak bil zaskrbljen, če bi dobil te novice. No, kaj je zapisal Metronik? Metronik je zapisal v pismu zdravnikom, da so videli štiri primere, kjer je prišlo do premora v spodbujanju srca. Šlo je za napako v električnem vezju. Ampak vprašanje je, kako lahko medtronik ve, kakšen je natančen, kakšno je natančno število primerov. V štirih primerih so identificirali problem, pa koliko je dejansko teh primerov, kaj se je zgodilo s tem spodbojevalnikom. Postavite se v čevlje tega pacijenta, ki je dobil to pismo v zvezi z spodbojevalnikom Metronik. Kaj bi želeli vedeti? Govori o tem, da se sprašuje, ali bo morda umrl. In iz pisma to ni jasno. V pismu je zapisano, da zaenkrat še nihče ni umrl. V ZDA, če si državljan ZDA, dobiš jasno sporočilo. Gre za odpoklic prvega razreda. To pomeni, da obstaja možnost resnih negativnih posledic za zdravje ali smrti. V Evropi pa ne. V Evropi se sprašujemo, kakšna preverjanja so bila izvedena v zvezi s temi spodbojevalniki in koliko krat se je zgodilo, da bi lahko kaj šlo narobe pri teh usadkih. V ZDA so na voljo odgovori. Niso zadovoljujoči morda, ampak odgovori so. V Evropi pa ne. V ZDA je mogoče prebrati poročila na spletni strani Zvezne agencije za zdravila. V EU pa ne. Tudi v zvezi s preizkusi, ki so bili opravljeni pred začetkom uporabe teh naprav, eh, informacije v zvezi s tem so na voljo v ZDA, v EU pa ne. Naprave so bile testirane leta 1999 in od takrat so izvedli več kot 500 modifikacij ali izboljšav proizvoda, novih preizkusov pa niso opravili. Ampak to veste, če živite v ZDA, v Evropi tega ni mogoče izvedeti. preglednost je ključna beseda na področju nove zakonodaje v zvezi z zdravstvenimi in medicinskimi napravami. Ampak pogledajmo, kakšno je trenutno stanje. Če si pogledamo grafe na levi, lahko vidimo, da je vedno več prijav morebitnih nepravilnosti Trend je v vseh državah enak. Prijav je vedno več. Želeli smo vedeti, kaj namerava komisija storiti v zvezi z novo uredbo o medicinskih napravah. Uradno še niso dejali nič, ampak komisija pravi, da ne želijo objaviti teh informacij. To je vzrok za skrbi za zdravnike in pacijente. Komisija prav tako meni, da ne želijo objaviti vseh podatkov v zvezi z kliničnimi študijami za predhodne odobritve, čeprav to ni uradno stališče ta zamisel, da bo povzetek javen, je res smešna. To ne bo spremljivo, to je samo politična poteza. Zakaj jim preglednost tukaj ne diši? No, en odgovor komisije je bil naslednji. Če bi objavili vsa ta poročila, bi lahko prestrašili javnost. Preglednost bi lahko prestrašila javnost. Predsednica prekinja, mi smo bili šokirani, ko smo to slišali in še en odgovor je bil, da so menili, da bi industrija potem manj pogosteje poročala o pomislekih v zvezi s svojimi naravami, napravami, če bi te naprave, oziroma če bi ti podatki bili pregledni. Nam se je to spet zdelo šokantno. Na teh prosojnicah lahko vidite, kakšni so bili odgovori zdravstvene skupnosti. Oni zahtevajo preglednost, težko je najti neodvisnega zdravnika, ki ne meni, da je preglednost tukaj zelo pomembna. In na koncu še nekaj. Na koncu želim povedati, da lahko ukrepamo. Uredba o medicinskih napravah je takšna, kot je, ampak nekatere države članice že menijo, da je treba iti še dlje, da je treba pripraviti registre usajenih naprav, to je odziv na dokumentacijo o usadkih. Medicinska skupnost to pozdravlja, zanimivo pa je, da to ni vključeno v zakonodajno evropski ravni. Lobisti in komisija bodo to vedeli, ampak vsi pozivajo samo k temu, da bi imeli preglednost. Preglednosti ni v uredbi o medicinskih napravah in zdaj imamo priložnost, da Evropska unija dejansko nekaj stori. Hvala. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa besedo predajam kolegi Bernasconiju iz Medteka. Izvolite za deset minut, gospod. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane članice in člani parlamenta. Hvala lepa, da ste mi ponudili priložnost za to izmenjavo mnen. Najprej mi dovolite, da povem naslednje. Varnost bolnikov je za nas zelo pomembna, kot je tudi za. CIG in vse ostale v dvorani. Kot industrija smo seveda odgovorni za bolnike. Stalno delamo na tem, da izpolnjujemo svoje obljube in zagotavljamo varne zdravstvene pripomočke, ki pomagajo pri reševanju in izboljševanju življenj državljanov. Sodelujemo z evropskimi nacionalnimi regulatorji, zdravstvenimi organi, bolnišnicami, bolniki in tudi z zdravstvenimi delavci. To je vse sestavni del našega dela. Izpolnjujemo vse svoje regulativne obveznosti, predstavljamo rešitve, ki pomagajo pri zagotavljanju najboljše zdravstvene oskrbe. Napredna tehnologija je seveda pomembna in nam pomaga pri reševanju zdravstvenih potreb pa naj se gre za običajna očala, za bolnišnično opremo ali pa za simulatorje delovanja možganov in srca. Velika verjetnost je, da vsi poznamo nekoga, ki na tak ali drugačen način uporablja medicinsko tehnologijo. Zato je raziskava, ki so jo opravili pri ICIJ-ju, toliko bolj pomembna. Medicinski pripomočki so postali veliko bolj tehnološko napredni. To pomeni, da pripomočke lahko uporabimo na tak način, kakršnega se sploh nismo mogli predstavljati pred desetletjem, kaj šele pred eno generacijo. Naša kolektivna zmožnost, da spremljamo, kako učinkoviti so ti pripomočki, se je izboljšala in se še izboljšuje. Rezultat tega je, da vse več bolnikov in zdravnikov pričakuje, pa tudi zahteva večjo preglednost in vse večjo odzivnost, če oziroma ko se stvari zapletajo. Mi kot industrija, pa tudi vi kot zakonodajalci, pa tudi novinarji prejemamo informacije na tej podlagi smo seveda dolžni določene zadeve bolj poglobljeno preučiti. Razumeti moramo, kaj se dejansko dogaja in s tem v zvezi sprejeti tudi ustrezne ukrepe. Mednarodni konzorci preiskovalnih novinarjev in nekateri drugi so izpostavili kar nekaj pomembnih vprašanj. Je pa res, da regulatorji, zdravstveni organi, zdravstveni delavci in regulatorji včasih ne nudijo dovolj informacij za reševanje vseh teh vprašanj. Lahko sicer obstajajo nesporazumi in različna tolmačenja, ampak naša glavna skrb je nedvomno varnost bolnikov. Rad bi vas opozoril tudi na novo uredbo o medicinskih pripomočkih. Industrija je vedno podpirala predlog, da se spremeni zakonodajni okvir. Nova uredba o medicinskih pripomočkih je radikalna sprememba v primerjavi s tem, kar smo poznali v preteklosti. V industriji bomo seveda v celoti spoštovali nov nabor pravil, delovali bomo odprto, pregledno, ne glede na to, da bo od nas to terjalo velik trud in ogromno prizadevanje. Verjetno bodo nove zahteve malce negativno vplivali tudi na MSP-je. Gospe in gospodje, naše delo je reševanje življenj. Vsakih 20 sekund bolnik dobi bolnik spodbojevalnik. Vsako sekundo se ustavijo stenti. Na tisoče operacij izvedemo vsako leto, zaradi katerih lahko bolniki zapustijo bolnišnice. Brez teh medicinskih usadkov pa bi obstajalo tveganje, da stvari ne bi šle tako, kot si želimo. Seveda so medicinski pripomočki za nas izjemno pomembni, resno jemljemo situacijo, stalno se trudimo, da bi bili čim boljši. Strinjamo se tudi s tem, kar pravijo ICIJ in ostali, namreč, da moramo upoštevati znanstvena dognanja. Nov zakonodajni okvir na področju medicinskih pripomočkov v Evropski uniji bo ponudil odgovore na vprašanja ICIJ. -ja. Nova uredba o medicinskih pripomočkih izboljšuje številne vidike tega, kako bodo delovali zdravstveni in drugi organi v prihodnje. Regulativni postopki bodo delovali na podlagi veliko strožjih standardov. Zaradi te nove uredbe se tudi pričakovanja zdravstvenih delavcev, bolnikov in regulatorjev povečujejo. Naprimer, uredba pravi, da bo odobritev za dejanje na trg zdaj še strožja. Uredba tudi širi nabor pripomočkov, ki jih to zadeva. Bolj pomembno pa je, da se bodo klinični dokazni zahteve s tem v zvezi v okviru uredbe še okrepili, zlasti, ko gre za dokazovanje učinkovitosti pripomočkov. Zdaj bomo morali stalno predstavljati klinične dokaze, uporabljati tudi načelo ekvivalence, ki smo ga mimo grede precej omejili. Nova uredba znatno okrepi tudi zahteve v zvezi z tem, kako lahko odobrimo organe priglasitve. Ti bodo morali izpolnjevati veliko strožje pogoje, preden odobrijo določen pripomoček. Nacionalni organi pa bodo seveda te odobritene organe tudi nadzirali. Novi proizvodi, ki so del proizvodne kategorije, ki so izven nadzora ali novi proizvodi, bodo zdaj morali iti skozi izjemno strok postopek pregleda, ki da bodo vodili neodvisni strokovnjaki, šele zatem se bo izdala odobritev. Tudi proizvodni procesi pri proizvodih bodo morali biti pregledni, da bomo lahko znali preučiti celoten življenjski ciklus proizvoda. Proizvajalci bodo morali, ko enkrat dobijo odobritev, stalno pripravljati klinične dokaze v zvezi s pripomočkom in dokazovati, da je pripomoček varen. Vsaka tri do leta ali pa vsakih pet let bodo morali proizvajalci pridobiti novo odobritev za pripomoček. To pa bodo dobili samo, če bodo dokazali, da je pripomoček varen in učinkovit. Tudi edinstveni identifikacijski sistem se bo uvedel, kar pomeni, da bomo lahko vsak pripomoček spremljali in mu sledili. Vzpostavili bomo torej novo evropsko podatkovno zbirko medicinskih pripomočkov. S tem bomo lahko javnosti dali na voljo ogromno informacij javnosti in zdravstvenim delovcem. Ti bodo lahko zdaj dostopali do teh podatkov. V podatkovni zbirki bodo tudi letne posodobitve glede kliničnih postopkov. Spoštovali pa bomo tudi uredbo o varstvu osebnih podatkov in ostale določbe z področja varstva osebnih podatkov. Zelo pomembno je, da zagotovimo varne in učinkovite pripomočke. Še vedno pa ostaja kar nekaj izzivov na področju izvajanja nove uredbe, ta naj bi se prenesla leta 2020. Industrija je pripravljena posredovati dokumentacijo, na podlagi katere se bodo izdajale odobritve za pripomočke. Ampak najprej moramo spostaviti ustrezen sistem. Vsi priglašeni organi bodo morali biti opredeljeni v okviru novega sistema in sicer dovolj zgodaj, da si bodo lahko zagotovili dovolj zmogljivosti za to, da bodo lahko izdajali večjo količino odobritev še pred letom 2020 danes je kreditiranih 58 priglasitvenih organov, ampak samo eden je bil odobren v okviru nove uredbe. Več kot tisoč pripomočkov čaka na odobritev. Mislim, da je vsem jasno, da nas tu čaka potencijalen problem. Kar zadeva obdobje, ko ne veljajo določbe MDR, mislim, da je to prehodno obdobje, prekratko, zato ker ne zadeva vseh proizvodov in pripomočkov. Namreč vsi pripomočki bodo morali imeti izdano odobritev strani priglašenega organa. Med te pripomočke sodijo naprimer tudi kirurški instrumenti, ki jih je moč ponovno uporabiti. Nujno je, da najdemo rešitev v okviru vseh treh institucij, ki so sprejele to uredbo. Samo tako bo lahko industrija izpolnila svoje obveznosti in spoštovala bolj stroge predpise. Zagotovo so to najbolj strogi predpisi na svetu. Morda nam ne bo treba čakati dolgo na to, da se zgodi kaj neljubega če ne bo dogovora o brexitu, bo to pomenilo velike težave pri zagotavljanju pripomočkov evropskim bolnikom. Britanski organi, ki so že izdali odobritve za tisoče pripomočkov, zdaj ne bodo več priznani kot odobritveni organi v Evropski uniji od 31. marca, če seveda ne bo sklenjen dogovor o brexitu ti pripomočki in testi bodo s tem takoj bili izključeni iz dobavne verige in odstranjeni iz evropskih bolnišnic. Ker nimamo sistema za zgodnjo pripravljenost na brexit, nam to povzroča velike težave in mislim, da bi se morali tega vprašanja lotiti čim hitreje in nujno. Spoštovana predsednica, članice in člani parlamenta, Naj še enkrat povdarim, da bo industrija spoštovala sprejete zaveze in odgovornost. Z veseljem pa bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Peltomaki, namestnik generalnega direktorja v GD za rast. Hvala, gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora in vi. Govornik govori brez mikrofona. Just a second, Mr. Gospod Peltomaki, bi prosim vključili mikrofon. Is the micro speak, let's see if uh, the translators can hear you. Is it, uh... Zdaj pa deluje. Ali deluje? Deluje. Rekel sem, da se nam zdi to vrstna izmenjava mnen zelo koristna za vse zainteresirane strani. Istočasno pa imamo tudi mi priložnost, da predstavimo ključne politične prednostne naloge Evropske komisije. Za nas je zelo pomembno, da na trg prihajajo varni pripomočki. Ljudje morajo biti pomirjeni v smislu, da so evropski medicinski pripomočki varni, učinkoviti in služijo svojemu namenu. Že danes veljajo zelo stroge varnostne zahteve, ki jih morajo izpolniti vsi medicinski pripomočki. Kljub nekaterim pomankljivostem, ki so bile danes izpostavljene, lahko rečem, da ti proizvodi prispevajo k enemu najbolj učinkovitih in uspešnih zdravstvenih sistemov na svetu. Je pa res, da obstaja kar nekaj težav v zvezi z tem, kako smo v preteklosti izdajali odobritve za medicinske pripomočke. Izpostavili smo nekatere jasne pomankljivosti v okviru svojega sistema. V prvi vrsti imamo v mislih škandal iz leta 2012, ko šlo za prsne osadke. Od takrat eh, so evropske institucije delale na tem, da so izboljšale kakovost in varnost medicinskih pripomočkov na trgu, izboljšali smo tudi zakonodajo. Dosegli smo kar nekaj rezultatov, vendar moramo srednjeročno in dolgoročno gledano doseči še veliko. Predvsem je treba izboljšati zakonodajni okvir, izboljšati je treba tudi izvajanje novih uredb. Prej smo slišali, da bo kmalo treba začeti izvajati uredbo, ki je bila sprejeta spomladi leta 2017. Katere ukrepe smo sprejeli? Leta 2013 je komisija okrepila pravila na področju imenovanja priglašenih organov. Gre za organe, ki izdajo odobritve za medicinske pripomočke. S tem so se izboljšali predvsem postopki nadzora kakovosti, s tem smo znatno izboljšali tudi delovanje odobritvenih organov. Z 80 organov, ki izdajo odobritve, smo jih uspeli zmanjšati na 58. Še bolj pomembno pa je, da je komisija pripravila tudi nov zakonodajni okvir za medicinske pripomočke. So zakonodajalca sta predlog sprejela, maja 2020 se bo uredba začela izvajati za medicinske pripomočke, za in vitro medicinske pripomočke pa leta 2022. Še tri najpomembnejše izboljšave bi rad izpostavil v okviru te nove zakonodaje. Kot prvo, Še strožja pravila bodo veljala za priglašene organe, naprimer, ko gre za kompetenco in neodvisnost, to bomo zagotavljali še strožjimi pogoji, tudi ko gre za strokovno znanje znotraj teh organov. Uredba zagotavlja tudi strožji neodvisni nadzor nad medicinskimi pripomočki, ki so na evropskem trgu. Uvaja se dodatna plast kliničnega nadzora za proizvode z visokim tveganjem poslužili se bomo tudi ocene odvisnih strokovnjakov. Upoštevali bomo seveda specifičnost medicinskih pripomočkov, zahteve, ki bodo veljale za delovanje organov, pa bodo enake kot pri delovanju agencij. Želimo zagotoviti več preglednosti. Do maja 2020 bo komisija vzpostavila nov celovit vseevropski Euromed gre za podatkovno zbirko, v kateri boste našli podrobne informacije o medicinskih pripomočkih, ki jih najdete na evropskem trgu. V tej zbirki bomo zbirali tudi poročila o nepravilnostih. To se bo zgodilo prvič na evropski ravni, ne bodo se prijavljali primeri nepravilnosti zgolj na nacionalni ravni. To je pomemben dosežek, kaj ti informacije s tem v zvezi se trenutno zbirajo zgolj na ravni nacionalnih organov. Pomemben del EU Romeda bo na voljo javnosti. Šlo bo za dostop do informacij v zvezi z napakami pri pripomočkih, ki so jih morali proizvajalci odpraviti. Še par besed glede preiskav, ki so se omenjale tudi v medijih. Nekateri pravite, da so s tem vplivali na naše politične izbire in da je bila s tem ogrožena ambicioznost, kar zadeva varnost pri pomočkov. Pri sprejemanju zakonodaje smo storili enako kot pri večini, če ne pri vseh zakonodajnih predlogih. Prisluhnemo vsem, nazberemo vse informacije in dokaze strani vseh zainteresiranih strani, ki želijo na odprt in pregleden način predstavljati svoje mnenje pa naj se gre za industrijo, zdravstvene delavce, države članice, državljane, skupine, ki zastopajo interese bolnikov. Mi smo se pripravljeni pogovarjati z vsemi, upoštevamo vsa mnenja, ta mnenja tudi ocenimo. Izpostavili smo več različnih možnosti s tem v zvezi, na tej podlagi pa potem izberemo tudi mnenja, ki jih vključimo v predloge. To je redni zakonodajni postopek, nam se zdi, da da smo zakonodajo na področju medicinskih pripomočkov sprejemali povsem običajno, da ni šlo za nič posebnega. Kar zadeva Euromet, torej novo podatkovno zbirko, lahko vam zagotovim, da se trudimo, da bi bila čim bolj pregledna in čim bolj dostopna. Zaenkrat še ni. Z državami članicami se pogovarjamo o tem, katere informacije vse bomo razkrili. Lahko se zgodi, da vse informacije v Euromedu ne bodo javno dostopne. Vendar, če ne bodo javno dostopne, bo to treba tudi jasno temeljiti. Če gre za incidente in nepravilnosti, je treba seveda to natanko obelodaniti. Vedeti moramo, ali je prišlo do incidenta zaradi nepravilne rabe pripomočka zaradi kliničnih vidikov ali zaradi napake na pripomočku. Zagotavljati moramo točne, natančne informacije v primeru nepravilnosti in incidentov. Ne smemo povzročati kakršnega koli lažnega poročanja. Vzpostaviti moramo zaupanje vsi, se moramo zanašati na medicinske pripomočke, ki rešujejo življenja, mi pa moramo s tem v zvezi zagotoviti vse informacije, tudi ko gre za uporabo pripomočkov. Zdi se mi, da imamo dobro delujoč sistem uveljavi, ta skrbi predvsem za varnost bovnikov, ne gre za komercialne interese ali za karkoli drugega, kot ste nekateri navajali. Za zaključek naj povem, da je komisija seveda vesela, da so tudi v okviru mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev opravili delo. To delo spoštujemo. Nekateri vaši zaključki so zelo podobni zaključkom, do katerih smo prišli tudi v komisiji in zaradi katerih smo pripravili obsežno reformo zakonodaje. Pomembno je, da državljani dobijo čim bolj zanesljivo, varno in sodobno zdravstveno oskrbo. Kar pa zadeva pomankljivosti trenutnega sistema. Te pomankljivosti smo ugotovili v okviru večletnega sodelovanja z različnimi zainteresiranimi stranmi, zdaj pa bomo te napake in pomankljivosti odpravili. Zdaj moramo poskrbeti za izvajanje novih pravil, pri tem bomo sodelovali z vsemi deležniki in državami članicami. Pomembno je, da se nova pravila začnejo pravočasno izvajati. Gre za skupno odgovornost, to od nas terja kolektivna prizadevanja. Komisija pa se bo še naprej ukvarjala s temi izzivi, želimo pa si, da bi rezultate dosegli pravočasno. Hvala. Hvala lepa, direktori, hvala lepa vsem. Zdaj pa vabim kolegice in kolege, da zastavijo vprašanje in podajo pripombe, če jih imajo. Gospa Grostet je prva. Hvala lepa, gospa predsednica drznila si bom spregovoriti ne samo v svojem imenu, temveč tudi v imenu kolegice Medved McGuinness, ki se opravičuje, ker danes ne more biti z nami. Ona je poročevalka v senci v naši skupini pri uredbi o medicinskih pripomočkih, torej ona zelo dobro pozna to tematiko. Ker ima v obe enako stališče, bom spregovorila tako v svojem imenu kot v njenem imenu. Vem, da je ona želela izpostaviti kako pomemben je sektor zdravstvenih pripomočkov, zato ker rešuje življenja. Res je, da smo naleteli na nekaj primerov goljufij, nepravilnosti in tudi napak pri pripomočkih, zaradi katerih je bilo ogroženo tudi življenje ljudi, ampak ne moremo na podlagi teh incidentov sklepati, da obstajajo težave pri vseh pripomočkih. Pri usadkih in škandalom s tem v zvezi smo uspeli izpostaviti tako strukturne napake, kot tudi zakonodajne pomankljivosti. Parlament je želel seveda popraviti veljavno uredbo na tem področju, ampak vloga Evrope in parlamenta ni bila dovolj podarjena, kar obžalujem. Mi smo se odzvali na to situacijo, okrepili smo predvsem pravila na področju nadzora, tako pred kot po trženjem pripomočkov. Govorili smo tudi o priglasitvenih organih, s tem v zvezi se ne bi več oglašala, ker je bilo povedano že velikega. Ne smemo stvari posploševati, ne smemo biti preveč alarmistični. Predvsem v, držav, v moji državi so novinari in ostali mediji preveč senzacionalistično poročali o teh primerih in vzpostavljali bujali preveč nemira med državljani. 5,2 milijona incidentov naj bi nastalo v ZDA zaradi medicinskih pripomočkov, nikoli pa niso rekli, da je podatkovna zbirka podatkov, na podlagi katerih so potem podajali to vrstne ocene z podatki o incidentih, ki niso bili nujno povezani z napakami na pripomočkih. Tako da pazljivo, ko govorite o obsegu katastrofe. Zelo pomembno je, da se nova uredba izvaja učinkovito. Upam, da ne bo prišlo do zamud, držati se moramo predvidenih rokov. Vprašanje je tudi, kaj se bo zgodilo v primeru Brexita, če ne bo dosežen dogovor, če bo prišlo do trdega Brexita kaj bo s pripomočki, ki so dobili odobritev strani britanskih priglasitvenih organov. Zanima me, kaj bo s temi pripomočki, ki so bili odobreni v Združenem kraljestvu, ali bodo pripomočki še vedno na voljo na evropskem trgu ali ne. Bi prosila za konkretno odgovor v zvezi s temi vprašanji. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Rivazi. Merci, hvala, gospa predsednica. Sama sem veliko manj optimistična kot moja kolegica v zvezi s to uredbo. Hvala lepa novinarjem, da so opravili to preiskavo. Namreč imamo težave s preglednostjo, z odgovornostjo, pa tudi z opozarjanjem. Kar zadeva upravljanje. Poslušajte, z gospo Rod Berendt nekdanjo poročevalko sva se zauzemali za to, da bi imeli osrednji organ, da bi vedeli, kdo je pristojen za to področje. Pri zdravilih imamo Evropsko agencijo za zdravila, pri medicinskih pripomočkih pa ne vem, kdo je odgovoren v komisiji, kateri generalni direktorat. Namreč tu vlada popolna zmeda. Potem govorite o odboru strokovnjakov za usadke in za najbolj tvegane medicinske pripomočke. Ali bo zagotovljena preglednost, ko gre za imena strokovnjakov, ko gre za klinične študije, ki bodo pripravljene. Zanima me, ali bomo lahko na podlagi pripravljenih ocen lahko z gotovostjo vedeli, ali je nekaj varno ali ne. Kar pa zadeva priglasitvene organe. Kaj piše v poročilu komisije? Ti organi naj ne bi bili dovolj pregledni, da nimajo dovolj kadrovskih virov, da nimajo zadostnih zmogljivosti, da je vprašljiva tudi strokovnost ljudi, ki tam delajo in tako naprej. Večina teh eh, organov je zasebnih. Več odobritev, kot bodo izdali, bolje za njih, več denarja bodo imeli. Zato me zanima, kako boste upravičili to, da so ti organi, organi, ki niso neodvisni. Euromed, vse lepo in prav, podatkovna zbirka, ampak kdo bo upravljal to podatkovno zbirko Euromed? Komisija pravi, da ne želi, da bi bile informacije javno dostopne, ker bomo s tem zgolj razburjali ljudi. Ja, mi si želimo dostop do informacij, Vi pravite, da nismo dovolj odrasli komisija, da bi imeli dostop do teh eh, neobdelanih podatkov. Lepo vas prosim. In še opozorila v zvezi s sekundarnimi učinki usadkov. Zanima me, kdo bo na evropski ravni podajal ta opozorila. Če bo razpisan ukrep v Bolgariji in Romuniji v zvezi z nekim pripomočkom, kdo bo ukrepal? Običajno so nacionalne agencije oziroma organi tisti, ki ocenjujejo pripomočke. Ampak če si pogledamo situacijo v Franciji, imamo nacionalne organe, ki skrbijo za sam material, ampak pri njih se zmanjšuje število sodelavcev, ki se s temi vprašanji ukvarjajo. Tako da sem sama res zelo zaskrbljena, kar zadeva medicinske pripomočke. Potrebovali bi osrednji organ, ki bi imel natančno opredeljeno tudi odgovornost. V komisiji ne vemo, kdo nosi odgovornost. Vi pravite, jaz se vse lepo in prav. Ne, ne drži. Novinari so pokazali, da certifikacijski organi podajajo odobritve, ne da bi zahtevali, da jim pošljajo medicinski pripomoček, da bi ga vsaj videli, preden ga odobrijo, kar se meni zdi res eh, katastrofalno. Upam, da boste zauzeli drugačen pristop do tega vprašanja. Namreč, če bo jutri izbruhnil nov škandal, boste vi krivi in odgovorni. Mi smo se v parlamentu zauzemali za preglednost, za opozarjanja, za nadzor in za spremljanje. Vi pa ste storili vse za to, da bi bila situacija ugodna za podjetja, ne pa za zdravje evropskih državljanov. Uh, it's that, it's that of, uh... <laughs> Očitno je nastopil ta čas leta, ja. Gospa Šajer Pirik. Wel. Voorzitter, het is wel uh, zeer zorgelijk wat we allemaal. Hvala lepa, eh, gospa predsednica. To, kar smo slišali, je zaskrbljujoče. Tudi na nizozemskem tem vprašanjem posvečamo veliko pozornosti, enako velja za Nemčijo. Ogromno podatkov je trenutno na voljo v zvezi z tem, kako delujejo posamezni medicinski pripomočki in ali so varni ali ne. Problem pa je, da bolniki do teh podatkov ne morejo dostopati. Kar pomeni, da so bolniki slabo obveščeni o tem, kakšne pripomočke jim nameščajo in kako lahko poskrbijo za varnost. Zanima me, če bi lahko bolniki v Evropi v primeru komplikacij ali zdravstvenih težav zaradi ugrajenih pripomočkov lahko svojo pritožbo pošljajo na kakšen organ in zahtevajo odškodnino. Kar pa zadeva novo evropsko zakonodajo, ta naj bi začela veljati leta 2020. Komisija je v, mojem, v odgovoru na moje vprašanje rekla, da nimajo predvidene časovnice, dokdaj je treba naprimer podati opozorila glede medicinskih pripomočkov. Ali bomo res čakali do leta 2020? Nemogoče je, da bi dopustili, da se državljane ne obvešča o tveganjih, s katerimi se soočajo zaradi pripomočkov. Nemška vlada je 29. januarja letos predstavila tudi nov zakonodajni predlog, s katerim želijo izboljšati nadzor nad medicinskimi pripomočki. Nemška vlada je poleg tega prilagodila zakonodajo na tem področju, zlasti ko gre za srčne spodbojevalnike, za prsne vsadke in podobno. Nizozemski minister Bruns je decembra rekel, da bo na nizozemskem od 1. januarja 2019 obvezno, da zdravniki upišajo in registrirajo vse medicinske pripomočke v nacionalni registr. Nizozemska je torej pionirka na tem področju, enako velja za Nemčijo. Ta podatkovna zbirka, ki jo pripravlja komisija, pa naj ne bi bila dostopna vsem. V Ameriki je naprimer agencija za varno hrano in eh, zdravila tista, ki nosi odgovornost za zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov. V FDA imajo na voljo podatkovno zbirko, informacije so dostopne za vse, za zdravnike, bolnike, preiskovalce in politike. V to podatkovno zbirko lahko dostopajo vsi, ne zgolj izbrana skupinica ljudi, kot je to predvideno za našo evropsko podatkovno zbirko. No, vi pravite, da to sicer ni tako problematično, ampak slejko prej lahko problem zadane tudi vas. Za Evropski parlament pa je zelo pomembno, da ukrepamo. Pomembno je, da bo nova zakonodaja resnično pomagala našim državljanom. Namreč zelo zaskrbljujoče je, ko se z ljudmi pogovarjate in ko vam povedo, kaj vse so doživeli. You, Hvala, gospod Kaputa. Grazie. Hvala lepa, gospa predsednica. Mi kot zakonodajalec bi morali biti hvaležni novinarjem, ki so opravili to preiskavo v zvezi z usadki. Namreč v okviru te preiskave smo dobili kar nekaj informacij o sektorju, ki nam niso bile znane. Vemo, da je premalo preglednosti, da je premalo sledljivosti, zlasti v primeru, ko nek medicinski pripomoček ne deluje tako, kot bi moral. Zaradi vsega tega smo seveda vsi zaskrbljeni, ker bomo na tak način težko zaščitili zdravje ljudi. Sam sem pozorno prisluhnil vsem predstavitvam. Mislim, da so tudi v okviru same industrije začeli ukrepati, zato da bi zagotovili boljše zdravje ljudi. Mislim pa, da bi morali storiti še več. Na voljo imamo namreč jasne podatke v zvezi z medicinskimi pripomočki, ki so bili odobreni strani zasebnega organa, ki deluje seveda za svoj dobiček. Namreč eh, odobritve za medicinske pripomočke v Evropi dajajo tudi profitne organizacije in organi, ne pa neodvisna agencija, kot to velja za zdravila. V zadnjih letih smo tudi, zahvaljujoč razvoju znanosti, ugotovili, da nekateri medicinski pripomočki, ki so na voljo v Evropi, enostavno ne delujejo. Ameriški FDA ima na voljo javni registr, tudi poročil s tem v zvezi. Zdi se mi, da Evropa ne bi smela zaostajati v primerjavi z drugimi državami. V luči preiskave, ki je bila upravljena, pa bi, po mojem mnenju, Evropski parlament moral zahtevati takojšnjo spremembo uredbe. In sicer znotraj EME e bi morali oblikovati nov oddelek za ocenjevanje pripomočkov in usadkov, tako bi tudi ti proizvodi bili deležni strože ocene in strožega nadzora. Naša naloga, naloga zakonodajalca je, da ugotovimo, kakšne potrebe se pojavljajo na naši celini, zato da bomo lažje zaščitili državljane, potem pa te zahteve preoblikovati v zakonodajo. Hvala. Hvala. Tudi sama bi želela zastaviti vprašanje predstavniku generalnega direktorata Rast. Morda bi lahko povedali nekaj več o procesu določanja organov, ki izdajajo certifikate. Eh, kako bi lahko tukaj pospešili celoten postopek? Tukaj je treba spoštovati določene roke. In eh, zanima me, ali boste lahko dokončali postopek imenovanja pristojnih organov. In če ne, kakšni bodo eh, rezervni ukrepi, če tukaj ne bomo uspeli, če ne boste uspeli spoštovati teh rokov. Torej, to so bila vsa vprašanja strani poslancev. Vse tri goste prosim naj odgovorijo na vprašanja. Prosim pa vas, da se omejite na čas za govor pet minut, tako da ne bomo preveč zamujali. Najprej dajem besedo spet gospodu Bowersu. Hvala lepa. Dve točke bi želel izpostaviti. Prvič, kar nekaj govornikov je omenilo škandal v zvezi z usadki. To je bil škandal škandal, eh, to naj bi bil škandal v industriji, ki sicer uživa dober ugled. Seveda bi bilo nepravično kritizirati celotno, no, rekli ste tudi, da bi bilo nepravično kritizirati celotno industrijo zaradi enega škandala, ampak to je napačen prikaz. Uh, zgodovine, usadkov in drugih pripomočkov v Evropski uniji. Samo pri prsnih usadkih imamo grozljivo zgodovino vseh pripomočkov, usadkov, ki niso dobro delovali. To je sistemski problem in to je povezano z preveč ohlapnim režimom odobritev, ki jih imamo v Evropi, ki ga imamo v Evropi. Rekli ste, da industrija upravi veliko dobrega. Ja, prav gotovo medicinski pripomočki v veliki meri pomagajo in za me kot novinarja izziv eh, kritizirati te pripomočke. Ne želim pri tem biti nepravičen. Ampak problem, pri, eh, problem na katerega se pri tem osredotočamo, ni to, koliko dobrega lahko storijo medicinski pripomočki. Ne, gre za to, kdo prevzame odgovornost in kdo upravlja tveganja, če gredo stvari narobe. člani MedTech Europe so podjetja in to niso nujno dobra podjetja, to so podjetja, ki so tam zato, da zaslužijo. Mi investiramo vanje. Eh, seveda. pripomočki, marsikaj pomagajo ljudem, ampak ni, to niso dobrodelna podjetja, to so podjetja, ki so na trgu zato, da zaslužijo in slovijo po agresivnem trženju. Pogosto se zapletejo v škandale v zvezi s podkupninami, um, pogosto goljufajo Medicare v ZDA. Skratka, ne gre za vprašanje zaupanja podjetjem in ne želim govoriti o tem, ali je industrija dobra ali slaba. Gre za to, da je to um, komercialna industrija in glede tega si ne moremo um, zatiskati oči. Njihov glavni namen je uh, dobiček. Potem drugič. novinari naj bi v zvezi z nekaterimi primeri pretiravali, kaj ti pri vseh škandalih naj ne bi bil medicinski pripomoček tisti, ki je povzročil probleme. To je spet napačno tolmačenje. Pogosto sploh ni možno določiti celotne vzročnosti, ampak to spet ne pomeni da tam, kjer ne moremo dokazati vseh uh, povezav med vzroki in posledicami, um, to ne pomeni nujno, da ta poročila ne kažejo na določen problem. Pogosto so vzroki tudi mm, zelo očitno dokazani vzročne povezave. V primerjavi srčnega spodbojevalnika je bilo številnih, eh, je bilo veliko primerov, ki so poročali o problemih v zvezi s tem eh, spodbojevalnikom. Eh, in to bi pravzaprav med teh moral že prej razkriti. To so pomembne informacije, ki bi jih morali imeti in zdravniki in eh, bolniki. Gospod Brnaskoni. Ja, zanimive pripombe. Kot industrija smo se. Smo komaj čakali na to novo uredbo. čeprav to ni pogosto, industrija redko kdaj pozdravlja neke uredbe, ki bi uvajale nek popolnoma nov postopek eh, načina avtorizacije določenih pripomočkov. Industrija priznava, da trenuten postopek eh, odobritev več ni primeren. Sedaj so okoliščine take, da potrebujemo več preglednosti. In mi pozdravljamo to, da nam ta nova uredba omogoča zbrati več informacij s pomočjo kliničnih dokazov kot prej. Laže bomo zasledovali, kaj se dogaja z pripomočki na trgu in industrija to popolnoma podpira. Nikoli nismo temu nasprotovali, menimo, da potrebujemo to preglednost, kajti ne na zadnje to vrstni škandali naši industriji ne koristijo, ne koristi nam, če škodimo ljudem, čeprav je naš namen ravno nasproten. No, omenjeni so bili nekateri primeri. In uh, na podlagi teh primerov se je pokazalo, da sistem pravzaprav dobro deluje. Uh, Takoj, ko so se pokazali problemi v zvezi z pripomočki, so ti pripomočki bili umaknjeni iz trga. Tako da mislim, da je industrija vedno bolj osvešena glede tega. Industrija ve, da mora biti pregledna in da mora delovati bolje. No, tukaj imamo seveda na eni strani nacionalne organe in pa komisijo, ki že danes omogoča nadzor s pomočjo sistemov. Eh, ampak eh, res je, da bi lahko te sisteme še izboljšali. Ob tem me skrbi samo naslednje. Torej, danes obravnavamo nov predlog uredbe, ki bi naj začela veljati uh, maja 2020. In, uh, pravzaprav začetek veljave nikakor ne bi smeli predstavljati na kasnejši čas. No, ampak tudi, ko bo ta uredba v veljavi, bomo morali še naprej. Uh, preverjati, ali so pričakovanja vseh bila izpolnjena, torej pričakovanja bolnikov, industrije, zdravnikov in tako naprej. In če pričakovanja ne bodo izpolnjena, bomo morali pač zakonodajo spet izboljšati. Najslabše pa bi bilo, če bi. Uh, vse ostalo pri starem. To novo uredbo je treba začeti izvajati, um, zato da izboljšamo varnost naših pripomočkov in pa varnost naših bolnikov. Torej, mi se moramo prizadevati za to, da bomo lahko začeli novo zakonodajo čim prej izvajati. Uh, Ehm, poskrbeti moramo za preglednost, spostaviti ehm, moramo ustrezne podatkovne baze. Ne smemo se bati preglednosti. Preglednost je zagotovljena že drugot po svetu. Ehm, skratka, ničesar ne smemo in nočemo skrivati. To v današnjem svetu tako ali tako ni možno. Uh, skratka, treba je poskrbeti za uh, implementacijo, za izvajanje. To čim prej, vse drugo so samo besede. Mission. Hvala lepa, sedaj pa še komisija. Verjetno boste tudi vi rekli, da bo pač treba izvajati zakonodajo. Your... Hvala. Začel bom z odgovorem na vaše vprašanje. Kakšno je stanje grede izvajanja in pristojnih organov. Uh, imamo 25 skupnih ocen, tri se bodo k malu začele izvajati in na osnovi teh podatkov bi rekel, da so pristojni organi ustrezno podali svoje zahteve, svoje eh, prošnje. Verjetno bodo ti postopki pozitivno pripeljani do konca, ampak sedaj je prehitro napovedovati končne rezultate. Skratka, pristojni organi in države članice se želijo Mm, prizadevajo za to, da bi celoten postopek dobro potekal. Gospa Grostet, spraševali ste o Brexitu. No, ne vem, če je že znano, kako je danes glasoval uh, britanski zgornji dom. Eh, seveda, države članice in komisija pozorno spremljajo situacijo, eh, osredotočamo se na prenos certifikatov iz britanskih pristojnih organov na evropske pristojne organe. Zato, da bi se izognili mm, kakršnikoli grožni pomankanja pri pomočku ali zdravil eh, v primeru brexita no, trenutno še nismo identificirali nobene potrebe po nujnih ukrepih. Postopek torej še ni zaključen, ampak eh, pozorno spremljamo situacijo in eh, spremljamo razpoložljivost eh, medicinskih pripomočkov. No, eh, kar se pa tiče odgovornosti komisije, komisija je enotno telo, komisija odgovarja za svoje dejanje, ne glede na to, za kateri generalni direktorat gre. Eh, seveda smo odgovorni tudi za koordinacijo delov naših direktoratov in pa za izvajanje uredbe o medicinskih pripomočkih. Prispevamo tudi k skupnim ocenam. Um, sicer pa znanstvene ugotovitve prihajajo iz skupnega raziskovalnega centra. Potem, kar se tiče zasledljivosti in pa preglednosti. Prepričani smo, da bomo za vzpostavitvijo vse Evropske podatkovne baze EOMED zapolnili eh, vrzeli, ki sedaj še obstajajo. Mislim, da bomo sedaj lahko eh, odpravili probleme, ki smo jih do sedaj imeli z registracijo pri pomočku in pa tudi na področju nadaljnega spremljanja in pa nadzora na trgu. EUDA Med bo ponudil eh, obširno podatkovno bazo eh, in za dostopom do teh podatkov bo prišlo do dejanskih sprememb. pri načinu delovanja tega sistema. Mislim, da sem s tem odgovoril na vprašanja, ki so bila naslovljena na komisijo. Dobro, potem se vsem skupaj zahvaljujem za razpravo. Seveda bomo še naprej spremljali to področje in uh, upam, da boste spoštovali to obljubo, da boste zagotovili več preglednosti in pa da bo javnost bolje obveščena o tem, kaj se dogaja. Hvala lepa vsem gostom in uh, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Sedaj pa je na vrsti točka 11 predlog akta Unije v skladu s členom 46.2 poslovnika o izboljšanju zbiranja krne plazme v Evropski uniji. To je bilo predlagano 18. decembra, gospod Kaputo, gospa Šajer Pirik in pa cela vrsta drugih kolegov iz različnih političnih skupin je pripravilo ta predlog in vi je pristojen odbor za to. O tem je bilo odločeno 16. januarja. No, danes je to na našem dnevnem redu. Zato, da bodo soavtori lahko predstavili ta predlog in da bomo na to lahko imeli tudi razpravo o tem. Odločitev moramo sprejeti. tri mesece potem, ko bodo so avtori predstavili predlog odboru. Hvala lepa, besedo dajem gospodu Kaputu. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Um, v Evropski uniji imamo vedno več um, bolnikov, ki eh, potrebujejo zdravila za derivati iz krvne plazme. Eh, zato se soočamo tudi z izzivi na področju pridobivanja krvne plazme. V Evropski, situ, eh, v Evropski uniji je trenutno situacija taka, da 40 odstotkov krvne plazme, ki jo uh, potrebujemo za pripravo derivatov, uvažamo iz ZDA. Eh, in to pomeni, da je Evropska unija odvisna od dejavnikov, ki niso v njenem nadzoru. Komisija bi lahko sprejela ukrepe za to, da bi bilo na voljo dovolj krvne plazme za proizvodnjo zdravil za bolnike, ki trpijo zaradi potencialno smrtnih bolezni, recimo za hemofilijo, za imunsko pomankljivostjo in za drugimi boleznimi. Eh, tu so še kronična unetja in tako naprej. Zato smo predlagali pregled direktive o krvni plazmi, ker želimo, predvsem spodbujati programe izmenjave krvne plazme med vsemi državami v Evropski uniji, ker bomo samo tako vsem državljanom zagotovili dostop do krvne plazme. Upam, da bomo na naslednjem sestanku koordinatorjev potrdili to pobudo, kajti pobuda je pozitivna in resnično koristi evropskim državljanom. Hvala. Uh, Hvala besedo dobi še ena izmed soavtorjev, uh, eh, Aniš Rajer Pirik. Gospa predsedujoča. Krvna plazma je bistvenega pomena pri zdravljenju številnih bolnikov. Vedno več eh, bolnikov v Evropski uniji potrebuje zdravila eh, na osnovi krvne plazme. No, ampak sedaj 40 odstotkov krvne plazme uvažamo iz ZDA. To pomeni, da nimamo nobenega nadzora nad našo dobavo. V ZDA so ljudje plačani za donacije krvne plazme, ampak to je nevarno. Če ljudje to počnejo za denar, potem obstaja grožnja, da niso iskreni glede zdravstvenega stanja. Krvno plazmo potem. Uh, sicer preučijo, ampak nekatere bolezni je težko. Eh, takoj odkriti. Plazma, ki je uvožena v Evropsko unijo, eh, se uporablja za pripravo zdravil. No, mi na nizozemskem trgu zdravila na podlagi krvne plazme um, skušamo pripraviti predvsem iz nizozemske, torej krvne plazme, pridobljene na nizozemskem, ampak ker te plazme nimamo dovolj, jo je treba tudi uvažati. Po celotnem sve, svetu obstaja pomankanje krvne plazme, kajti popraševanje po krvni plazmi se vsako leto veča. V svetu obstaja delovna skupina, ki preučuje uporabo plazme kot surovine, ampak to ni dovolj. Na ravni Evropske unije se moramo bolj učinkovito soočiti z problemom pomankanja krvne plazme. Eh, Svetovna zdravstvena organizacija eh, meni, da je najbolj varno zbiranje plazme, eh, prostovoljno zbiranje plazme, torej brez plačila. Treba je zagotoviti, da bomo imeli dovolj donatorjev in da zbiranja plazme ne bomo plačali. Skratka, ukrepati moramo zato, da ne bomo več odvisni od uvoza ameriške krvne plazme. Gospa Grostet. Taki. Hvala lepa, hvala gospa predsednica, strinjam se z avtori. To temo poznam, vem, da gre za pomembno dejavnost, gre za dejanje solidarnosti. Ampak eh, pri sistemu zbiranja moramo poskrbeti najprej za varnost pacijentov, ne glede na to, ali gre za darovalce ali prejemnike plazme. Problem imamo pri dobavi, pri razpoložljivosti. Evropa mora imeti sama dovolj plazme in to je naša misija, to moramo doseči. Oba kolega sta povedala, da smo preveč odvisni od dobave plazme iz Amerike. In to je tema, ki se navezuje na strateško neodvisnost. Mislim, da moramo najti svoj način, ohraniti moramo svoj humanistični in eh, solidarnostni model, seveda. Spoštovati je treba tudi človekovo dostojanstvo, to mora biti naš, eh, naše načelo pri zbiranju In uh, zato mi ni všeč to, eh, ta ideja za plačevanje za plazmo. To je lažna, dobra zamisel, ki bi bila kontraproduktivna. Načelo je potrjeno v tej deklaraciji, s tem se strinjam, zato ker ne bi mogla podpreti besedila, ki bi to podpiral. Ampak eh, veliko sem razmišljala o tej temi. Evropa mora biti strateško avtonomna na tem področju. Govorimo o strateški avtonomnosti, kar zadeva obrambo, ampak če bi se en dan zgodilo nekaj slabega v Evropi ali v svetu, če bodo američani enkrat rekli, ne bomo več izvažali plazme, zato ker jo potrebujemo za američane. Kaj bomo storili? Premalo je organiziranega zbiranja v Evropski uniji in eh, tukaj se obračam k Evropski komisiji. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi lahko države članice spodbudili k temu, da bodo bolje organizirale zbir, zbiranje plazme, kako bi naredili eh, darovalce bolj zveste, kako bi jih spodbudili k temu, da bodo pogosteje darovali. Gospod Šrajer Pirik ima prav. Moramo jim nekaj predlagati. Potrebujemo inovacije na tem področju. Sama pa bi bila bolj previdna glede potrebe potem, da je treba revidirati direktivo o krvi. Morda malce bolj kot moja soavtorja. Zakonodajna revizija vedno odpira možnosti za tveganja. In zato menim, da bi morali paziti, da ne bomo preveč agresivni na tem področju najprej moramo previdno analizirati vpliv morebitne spremembe veljavnega zakonodajnega okvira, preden odpiramo revizijo. Sveda pa me zanima, kaj bo zdaj dejala komisija. Hvala. Uh, uh, um, Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji. Gospod Sišelj. Hvala. Komisija se želi najprej zahvaliti poslancem za to pobudo. Komisija se zaveda dejstva, da so evropski bolniki odvisni od uvoza krne plazme. Predvsem smo odvisni od ameriškega trga. 40 odstotkov je bilo omenjenih, ampak zadnje številke kažejo, da je ta odstotni delež verjetno celo večji. To pomeni, da je cela vrsta bolnikov odvisnih uh, od tega uvoza, zato so ti bolniki ranljivi, predvsem, če bi, šlo, če bi prišlo do prekinitev dobave plazme. In to ni samo hipotetično. Vemo, da bi izbruh eh, kakšne bolezni v ZDA uh, lahko eh, povzročil motnjo na našem trgu, eh, potem eh, obstaja tudi vedno večja grožnja bolezni, ki jih prenašajo različni insekti. Um, no, ta problem eh, smo izpostavili tudi eh, pri pripravi nove zakonodaje in pri javnem posvetovanju, ki je bilo organizirano v zvezi s tem. Eh, komisija je organizirala srečanja, kjer so nacionalni organi in pa komisija mm, spregovorili o trenutni situaciji in eh, so ugotovili, da je treba sprejeti strateški načrt za zbiranje krvne plazme v Evropski uniji. Prav tako je treba zaščititi evropske donatorje in jim eh, omogočiti, da dajo na voljo več donacij. Um, no, v tem trenutku komisija pripravlja končno poročilo o evalvaciji in potem bomo predlagali strategijo o tem, kako se soočiti z pomankljivostmi in izzivi, um, ko gre za uh, razpoložljivost krvne plasme. No, to bo seveda morala sprejeti naslednja komisija. Uh, Istočasno skupaj z Svetom Evrope pripravljamo načrt ukrepov eh, za bolj učinkovito zbiranje plazme in pa za uh, načrt uh, ukrepanja v primeru, da bi prišlo do motnje pri dobavi krvne plazme oziroma do pomankanja te na trgu. Se pravi, uh, Eh, vsi ti ukrepi, vsi ti predlogi so eh, pomemben del agende komisije. Yes, hvala lepa, hvala vsem in s tem je te točke konec, preden sklenemo. Me zanima, ali kdo nasprotuje priporočilom koordinatorjev z dne 27. februarja. Če v govoru ni, potem bodo priporočila sprejeta. Naslednja seja bo 14. marca ob 9. v Strasburu. Hvala, lep večer.